Sorry, please, can... Oprostite. Prosim za tišino v dvorani, začeli bomo. Hvala. Danes jutraj smo tako pridni, nadaljevala bom v italijanščini. Uh, seat, we... Prosim, sedite na svoje mesta, kajti začeti moramo. Uh, dobro jutro vsem skupaj. Danes eh, zjutraj imamo eh, zanimivo dopovdne, kajti čaka nas eh, zanimivo glasovanje o digitalnem notranjem trgu. Zelo ponosna sem na opravljeno delo in upam, da bomo danes odobrili poročilo kolegice Kamerevert, ki je zelo pomembno poročilo v okviru nove strategije glede digitalnega enotnega trga. Eh, to je tema, ki zadeva eh, veliko odborov, ampak naš odbor igra osrednjo vlogo. To je zelo pomembna tema, kajti kasneje eh, bomo imeli tudi zanimivo predstavitev študije glede visokošolskega izobraževanja, torej bo to dopovdne zelo zanimivo. Ali ima kdo kakšno pripombo na dnevni red? Če ne, potem bomo nadaljevali eh, ste si ogledali eh, zapisnik iz eh, 15. oktobra. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem nadaljujemo. Eh, sedaj pa sporočila. Imamo tolmačenje v italijanščino, eh, nemščino, angliščino, francoščino, danščino, mačarščino, eh, grščino. Španščino, eh, romunščino, malteščino, slovenščino in tako naprej. Zahvaljujem se tolmačem za njihove sodelovanje. Eh, ta seja se prenaša tudi eh, preko spleta. Rada bi vas opozorila na dve eh, pomembni točki. Najprej, da smo pod predsedniku, skupaj s predsednikom Tajanjem poslali pomembno obvestilo vsem poslancem glede nagrade Lux Price, kot veste, je to Eh, zelo pomembna nagrada Evropskega parlamenta. Eh, letos imamo eh, tri zelo zrela umetniška dela in včeraj smo bili priča odličnemu doživetju, namreč dva filma sta se hkrati predvajala v različnih dvoranah po Evropski uniji. torej eh, vse skupaj eh, je bilo noro. Najprej mislim, da so predvajali film Mustang in potem eh, film Mediteranea. Več kot deset držav je sodelovalo in sicer so hkrati predvajali ta dva filma in to je zato res bil evropski dogodek. Kot se spomnite, Eh, lahko glasujete do 23. novembra, ampak prosim, da ne čakate na zadnji trenutek, kaj te eh, zmagovalce bomo določili mi, poslanci Evropskega parlamenta. Vsa navodila imate ob eh, vhodu, tako da boste razumeli, eh, kdaj se bodo filmi predvajali v Evropskem parlamentu in kakšna so pravila. Eh, v številnih državah članicah eh, bodo sprejemi za tri finaliste, eh, recimo pri nas v Italiji, to lahko storite tudi pri vas in mislim, da gre za zares edinstveno priložnost. V Strasburgu na plenarnem zasedanju bomo razglasili zmagovalca in nagrado bo predal predsednik Šulc v prisotnosti vseh treh finalistov. Vsi trije filmi pa bodo imeli podnapise v 24 eh, evropskih jezikih. To pomeni, eh, da se bodo lahko predstavili v Evropi in tudi izven Evrope. Prosim vas, eh, da pri tem sodelujete in da s tem spodbujate evropsko kinematografsko industrijo. In še druga točka, ki je pomembna za vse nas. 3. decembra je bila potrjena medparlamentarna konferenca odbora eh, za kulturo in izobraževanje z 28 nacionalnimi parlamenti. Gre za zelo eh, pomemben dogodek. Staj 14 eh, predsednikov odborov iz nacionalnih parlamentov bo prisotnih in tudi vsi nacionalni parlamenti bodo zastopani. Mislim, da smo uspeli vzpostaviti dobro ravnotežje tudi eh, kar zadeva temo izobraževanja in pa eh, mladih. Eh, prvič je potrjena tudi navzočnost sveta in pa komisije. Ne gre pa za pogovor o mladih, ampak z mladimi, tako da bo tudi forum mladih ustrezno zastopan in sicer med eh, uvodnimi štirimi govori ali pa bo eden izmed mladih eh, prisoten v vsakem panelu. Ni še bila sprejeta dokončna odločitev. Poleg tega pa smo povabili tudi eh, predstavnika Evropske investicijske banke, Eh, ki bi moral govoriti o investicijah v okviru eh, e, Evropskega načrta za strateška vlaganja in sicer predvsem na področju izobraževanja in pa mladih. Mislim oziroma upam, eh, da bo to zelo dobra pobuda in to, kar vas prosim, je, da tako aktivni člani, kako tudi nadomestni člani poskrbite za udeležbo Eh, tako iz lastnega veselja, kakor tudi eh, iz odgovornosti, eh, kaj ti izobraževanje in kultura sta točke, ki jo bo potrebno veliko bolj ciljno obravnavati v programu komisije, pa tudi parlamenta. No, tako, zatem mislim, da lahko zaključimo z sporočili, ne še nekaj moram dodati. Se upravičujem, številni kolegi, že veste, da smo prejeli mandat eh, oziroma smo dali mandat eh, podpredsedniku Timmermansu in sicer glede teme, ki jo uradno že poznamo. Gre za temo, ki nam je zelo pri srcu in tako parlament, kako tudi eh, svet smo prosili, da to obravnava konec decembra in sicer da bi bilo leto 2018 leto evropske kulturne dediščine. To je ključnega pomena za nas, pa tudi za številne eh, zelo pomembne eh, organizacije. Pod predsednikom Timmermansom smo izrazili svojo zaskrbljenost, eh, kajti lahko bi se zgodilo, da bi prišlo do popolne razveljavitve evropskih tematskih let. Eh, in eh, zato eh, čakamo na odgovor podpredsednika Timmermansa. O tem smo se pogovarjali tudi z predsedniki skupin v okviru seje koordinatorjev in poslali smo torej vprašanje gospodu Timmermansu. Poleg tega pa smo zastavili vprašanje tudi eh, podpredsednici eh, Evropske unije in pa, oziroma podpredsednici Evropske komisije in pa eh, visoki predstavnici eh, in sicer v zvezi z eh, temo beguncev in priseljencev ter eh, eh izobraževanja, Zastavili smo tudi vprašanje v zvezi z finančnimi sredstvi za eh, izobraževalne programe. Izobraževalni programe morajo biti predvideni v tab begunskih taboriščih tudi v tretjih državah. Eh, tudi na to temo seveda čakamo na odgovor, želimo podrobnejše informacije, kaj ti. V Strasburgu bomo sprejeli resolucijo na to eh, temo, ki jo je podal odbor Deve in mi smo podali tudi svoje predloge. S tem zaključujem. Sedaj pa prehajam na mnenje, o katerem je potrebno glasovati in sicer gre za eh, enotni eh, digitalni trg. Naj vas spomnim, eh, da je 9. julija konferenca predsednikov potrdila, da sta odbora ITRE in eh, IMKO eh, pristojna odbora na tem področju v skladu z členom 55, ampak odbori za kulturo, eh, za zaposlovanje in pa za državljanske svoboščine in pravice eh, so tukaj pridruženi odbori v skladu z členom 54. torej gre za uh, okrepljeno mnenje. Petra je predstavila svoje mnenje uh, eh, 27. septembra. Eh, do 30. septembra uh, je bilo potrebno vložiti predloge sprememb. 133 predlogov sprememb je bilo vloženih in. Uh, Poročevalka se je morala intenzivno pogovarjati z eh, poročevalci v senci in uspela pripraviti besedilo z številnimi zelo eh, pomembnimi in dobrimi kompromisi. No, preden preidemo na glasovanje, vas prosim oziroma vas sprašujem, če imate vsi seboj glasovalne kartice, poleg tega pa Petro sprašujem, če želi še kaj povedati, preden začnemo z glasovanjem. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, das war ja wirklich keine leichte Aufgabe. Ja, to ni bila lahka naloga. In Zato najprej najlepša hvala vsem poročevalcem v Senci, pa tudi eh, sekretarjatu in eh, pa eh, sekretarjatom eh, poslanskih skupin. Prizadevala sem si za to, da bi eh, izoblikovali čim več kompromisov in stvari razvrstili tako, da bi eh, kljub zapletenim odnosom eh, pri tem eh, mnenju. Eh, uspeli eh, zapisati eh, mnenje, ki bi bilo potem v poročilo tudi ustresno uvrščeno na pravih mestih. To ni bila lahka naloga, zato še enkrat najlepša hvala vsem, ki so mi pri tem pomagali pri kompromisih mi nažalost ni eh, vedno uspelo eh, vseh zadovoljiti, ampak eh, upam, da bomo na koncu vendarle imeli veliko večino za to dobro poročilo. Prihodne leto nas čakajo reforme na tem področju in zato mislim, da lahko z tem poročilom pošljemo pomembno sporočilo Evropske komisije. Najlepša hvala. In sedaj lahko začnemo z glasovanjem. Hvala lepa, Petra. Tudi jaz se zahvaljujem sekretarjatu za opravljeno delo. Eh, to je bilo eh, zelo eh, težavno delo, še prav posebej se zahvaljujem sodelovki na moji levi in sedaj prehajamo k glasovanju. Želela sem zastaviti vprašanje, če lahko imamo poimensko glasovanje eh, pri končnem glasovanju. Ja, to je že predvideno. Dobro. No, to ni bila čudna zahteva. Prvi kompromis. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog dve. Torej se upravičujem. Glede eh, kompromisa številka dve eh, je bila podana zahteva eh, kolegice Dinolfi za poimensko glasovanje. Kot najbrž veste, je za poimensko glasovanje potrebno v skladu z členom 208 poslovnika imeti podporo četrtine članov. V našem primeru mora biti to vsaj osem poslancev. Torej prosim, da dvignete roke, če ste za poimensko glasovanje, če se strinjate z tem. Kajti to poimensko glasovanje ni bilo predvideno. Torej gre za demokratično odločitev tega odbora. Torej prosim, dvignite roke, če želite poimensko glasovanje. Samo eh, trije kolegi so za, štirje, ne, trije. Kdo želi poimensko glasovanje? Tri kolegice. Kdo je proti? Ne, ni potrebe po tem. Torej bomo nadaljevali, kot je bilo predvideno. Promisni predlog dve, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3. Ponovno zahteva za poimensko glasovanje. Želite ponoviti? Lahko lahko eh, glasujemo v svežnju. Torej, eh, poimensko glasovanje je bilo zahtevano glede eh, vseh kompromisov. Torej, kolegica Dinolfi je to predlagala. Torej, prosim, da sedaj glasujemo o vseh poimenskih glasovanjih. Kdo je za to, da imamo poimensko glasovanje o vseh kompromisih? 3. Torej, eh, ste v enaki manjšini in zato o vseh kompromisih ne bomo glasovali poimensko. Tako smo sedaj to premustili. Kompromisni predlog 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo k kompromisnemu predlogu 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 23. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog pet, ne, ne, ne, ne, predlog spremembe, predlog spremembe 50. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog štiri. Ne, se upravičujem, nisem si nadela očal. Torej, kompromisni predlog 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 28. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 57. Na dnu strani, kdo je za, proti, vzdržani za, proti, vzdržani, zavrnjena. Ja, lahko preverimo. Torej, glasujemo v predlogu spremembe 56 elektronsko. I close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 60. Ne, ja za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog devet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe dva. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 74. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 174. Za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 3. Želite preveriti, kaj želite preveriti? Kompromisni predlog 10. Dobro, kompromisni predlog 10. Elektronsko glasovanje. Mm. Uh, eh, cross the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se upravičujem. Torej, predlog spremembe 76. Za, proti, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, mislim, ampak bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. Z enim glasom razlike. Predlog spremembe 78 za, proti, zdržani sprejeto. 157 za, proti, vzdržani sprejeto. Usni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 70 za proti vzdržani sprejeto. Ne, mogoče sem se zmotila. Za proti vzdržani, mogoče je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. 70. Se upravičujem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Najdila sem napako. 72. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Kompromisni predlog 12. Za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 13 na drugi strani za proti vzdržani sprejeto in sedaj predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 15 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 16 na drugi strani za proti vzdržani sprejeto kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 112 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 150 na drugi strani, kraznodepski za proti vzdržani. Najbrž je to zavrnjeno, ampak bi raje preverila, torej elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa so 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 155 za proti, vzdržani, sprejeto, ne, zavrnjeno, zavrnjeno. Zmotila sem se. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 93 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 94 za, proti vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 102. Za. Za, proti. Vzdržanje zavrnjeno. 104. Za, proti, vzdržanje sprejeto. 133. Za, proti, vzdržanje sprejeto. 145. Za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 148 za, proti, zdržani, sprejeta. 100, mnora je bomo preverili. Glasujemo elektronsko. O predlogu spremembe 148. Mikkels. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, 158. 158 za proti, zdržani, zavrnjena. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 za, pro, za proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom razlike. 168 za, proti, vzdržani sprejeta, 179 za, proti, vzdržani sprejeta. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo o predlogu spremembe 179. Konec glasovanja. Sprejeto. 180, Mikel za, proti, zdržani, sprejeta. 182 za, proti, zdržani, sprejeta. 183 za, proti, zdržani, sprejeta. 1 za, proti, zdržani, sprejeta. 2 za, proti, zdržani, sprejeta. 3 za, proti, zdržani, sprejeta za proti vzdržani sprejeto, štiri za proti vzdržani sprejeto, pet za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 24, eh, eh, za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 9, za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 25, za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 26 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 27 na drugi strani za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje o mnenju kot celoti. Po imensko glasovanje glasujemo. In uh, I close the vote. Konec glasovanja. Hm? everybody vote not everybody vote okay okay and so is adopted with the Torej sprejeto s 19 glasavi eh, za, 6 glasavi proti, nihče, a 3 so se vzdržali. Se upravičujem, se upravičujem. In čestitke naši poročevalki Petri. Oprostite, samo za minuto bom dala besedo Petri. Ja, najlepša hvala. Drage kolegice in kolege, za ta zelo jasen rezultat, rada pa bi izkoristila to priložnost. Prosim, če ste lahko tiho. Govori poročevalka. Dajte ji sekundo. Rada bi izkoristila to priložnost da se zahvalim vsem eh, sodelavkam in sodelavcem, eh, poslancem in poročevalcem v senci, še prav posebej pa bi se rada zahvalila Liliji Gregusovi, eh, naši svetovalki, ki nas jutri ali pojutrišnjem. Uh, zapušča, eh, odšla bo v odbor za zaposlovanje in to je mogoče dobra priložnost, da se ji še enkrat zahvalimo za res odlično in dobro sodelovanje, eh, ki ga lahko potrdijo tudi kolegi iz drugih poslanskih skupin. Eh, torej, pri njeni prihodnosti v odbor za zaposlovanje ji želim veliko sreče, zelo žalostni smo, da nas zapušča. Najlepša hvala za sodelovanje. Mi unisco al ringraziamento. Mi unisco tudi jaz se pridružujem zahvali, kajti eh, Livija eh, ni le izjemno inteligentna in eh, ne eh, sodeluje le eh, dobro, ampak eh, zna tudi zelo dobro delati in eh, to je močno pripomoglo k delu v tem odboru. Torej, najlepša hvala, Livija. Sedaj pa kdo? Jorgos? Čisto na kratko. Eh, bi naj rad spregovoril o eh, nagradi eh, Lux Prize. Včeraj pri glasovanju smo imeli zelo slabo udeležbo, eh, danes eh, pa eh, smo pri tem glasovanju v digitalnem trgu dosegli dober rezultat. Veliko dela nas še čaka, biti bomo morali zelo pozorni. Ja, najlepša hvala. Rada bi spomnila kolege, da včeraj ob 19.30 se je začela uh, eh, predstavitev uh, oziroma predvajanje filma Mediteraneja v številnih mestih. Uh, in uh, mi smo takrat imeli glasovanje, ki je trajalo nekoliko, nekoliko dlje, kot smo uh, predvidevali, ampak uh, zadeve nismo mogli predstaviti zaradi tega, ker uh, se je film predvajal hkrati v uh, večjih državah. Uh, Maricelo Rosetti je podal odličen prispevek, govoril je tudi nam poslancem. Uh, in uh, res je, da smo imeli to glasovanje, ampak žal to ni bilo odvisno zgolj od nas. Uh, torej, pot uh, digitalnega notranjega trga bo zelo dolga pot, ampak skušali bomo najti uravnotežene rešitve. Tri. Sedaj pa prehajam eh, na eh, tri osnutke mnenja. Najprej bomo spregovorili o eh, zanimivi temi in sicer učenju o Evropski uniji v šolah. Kot veste, je to poročilo na lasno pobudo in imeli smo že odlično izmenjavo mnen ta tema je ključnega pomena v tem trenutku, ko uh, iščemo svoje kulturne koronine in ko uh, skušamo poskrbeti za zanimanje za aktivno evropsko državljanstvo. Uh, torej mislim, da bo to uh, zelo zanimivo poročilo. 11. januarja bomo glasovali, uh, do 19. novembra uh, pa morate uložiti predloge sprememb. Uh, kolega Dragiči, beseda je vaša. Good morning. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice, kolegi, vsi lepo pozdravljeni. Naj nakratko predstavim to poročilo o učenju o EU šolah in pa naj predstavim glavna sporočila. Kot že rečeno, na prvi izmenjavi mnen sem prepričan, da učenje o EU šolah eh, je zelo pomembno v trenutnem kontekstu. Socialni in gospodarski učinki eh, velike gospodarske in finančne krize ehm, v Evropski uniji v zadnjih letih, so takšni, da v bistvu vse postalo pod vprašanje same vrednote um, EU. Tudi sam koncept evropske identitete je pod vprašanjem. Veliko državljanov ima omejeno znanje glede Evropske unije in pa to, kako institucije delajo, kar pomeni, da so oddaljeni um, od Evropske unije, celo odtujeni se počutijo od evropskega političnega projekta. Zato vidijo demokratični primanklaj tudi pri sprejemanju odločitev v Evropski uniji. To je bilo jasno odraženo tudi na zadnjih um, volitvah za Evropski parlament. Samo uh, 42,61 um, odstotkov um, je od državljanov in samo 27 odstotkov tistih, ki so stari od 18 do 24 let, so glasovali. To je najnižji rezultat od um, leta 1979 dalje. To se lahko ponovi tudi um, v prihodnosti, ampak sedaj moramo ljudi bolje izobraževati in ozavestiti in lahko potem izboljšamo te rezultate kako to narediti. Lahko okrepimo razsežnost eh, v EU izobraževanju, tako lahko tudi povečamo ehm, ta koncept pripadnosti Evropske unije. Multikulturalnost in pa multinacionalna družba so pomembni pomi, tako bodo državljani ehm, tudi lažje delali in pa ehm, živeli v vedno bolj kompleksnem svetu. Še nekaj bi rad podaril pomen evropske razsežnosti v izobraževanju, je nekaj, kar smo pripoznali že dolgo časa nazaj. Eh, leta 1976 smo imeli eh, program za področje EU v izobraževanju in to je bilo dolgo časa na dnevnem redu za Evropsko unijo. Torej, ta razsežnost um, EU izobraževanju je precej kompleksna zadeva. To poročilo pa se osredotoča na um, eno ključno komponento in sicer uh, učenje o EU v šolah. To pomeni v bistvu lahko razsežnost um, EU izobraževanju, tako bi lahko to imenovali. Zakaj se za to odločamo? Mlade moramo pripraviti na to že v času šolanja, zato da se pripravijo na delo v vedno bolj integrirani Evropi in pa v globalnem svetu vsi, ki se učijo, morajo pridobiti solidno znanje in razumevanje Evropske unije, tako da bodo lahko bolj kritično razmišljali o evropskih zadevah, eh, tudi o vrednotah, eh, na katerih temeli evropska integracija. Prav tako treba govoriti o tem, kako to vpliva na njihove države in njihove dejavnosti. Torej, to bila ta nova razsežnost v izobraževanju in to smo uh, izpostavili v dveh glavnih vidikih v tem poročilu. In sicer kot prvo, uh, treba je pridobiti čim več znanja o geografiji, zgodovini pa o kulturi EU ter pa o sami Evropske unije. Tudi o tem, kako evropske institucije delujejo v praksi. Potem drugi vidik, um, državljan, državljanska vzgoja. Tukaj bi lahko govorili o strpnosti, o zaveščanju ter pa razumevanju drugih kultur, kot tudi o demokratičnih vrednotah ter pa o temeljnih pravicah bi se lahko pogovarjali. S tem drugim vidikom lahko omogočimo mladim, da pridobijo ta znanje veščine. Uh, in spretnosti, ki jih seveda potrebuje za to, da čim bolj aktivno živijo in delajo v pluralističnih demokratičnih družbah. Tako bodo tudi lažje izražali svoje mnenja. Večina držav članic je uh, počasi vključevala to razsežnost um, v šolske programe, to ja, ampak lahko bi marsikaj več naredili, naprimer v teh šolskih programih um, z delovnimi zvezki ali pa metodami učenja. Uh, glede na omejeno znanje o Evropski uniji med državljani, lahko rečemo, da bi morala biti EU bolj prepoznavna pri učenju teh materijalov na vseh ravneh in pa vseh um, plastih izobraževanja, tudi pri um, usposabljanju in uh, poklicnem izobraževanju. Predvsem je treba ustrezno izobraziti same učitele, tako da bodo ti lažje učili o vrednotah EU, tako praktično kot tudi teoretično. Uh, Um, učbenik in delovne, delovni zvezki se morajo nanašati na širše teme um, EU, prav tako jih treba bolj prilagoditi določenim starostnim kategorijam. Uh, treba poštevati tudi interese učencev. Prav tako se lahko zboljša tudi metode učenja v razredih, naprimer z interaktivnimi metodami bi lahko kaj izboljšali, pa se zunanjimi uh, stimulacijami, naprimer to, da se pokaže, kako je EU relevantna za vsakodnevno življenje ljudi. Na evropski ravni moramo poštevati tudi možnosti, ki jih omogočajo EU programi na področju izobraževanja in kulture. To lahko uporabljamo tudi za jezikovne veščine, za aktivno državljanstvo, kulturno ozaveščenost ter pa za medkulturno eh, razumevanje. Zato sem v poročilu podaril to, da moramo še vedno nadaljevati za finančno podporo za vse to. Prav tako moramo pospeševati širši dostop do mobilnosti in pa do novih priložnosti. Ta program, torej, um, zgodala to, da bomo pozvali komisijo, da se bodo vsi akteri zavedali tega, kako uporabiti te finančne možnosti iz tega programa. Pa še nekaj, obstoječe platforme, kot naprimer uh, Twinning, um, Gateway in pa IPL e za izobraževanje odraslih, so mehanizmi, ki se lahko uporabljajo za izmenjavo materialnih um, mehanizmov o Evropski uniji. Enako velja tudi za državljansko vzgojo. Pa še nekaj obstoječe evropske platforme, naprimer, vključujejo tudi učenje o Evropski uniji na različnih ravneh in vse to moramo čim bolj okrepiti in pospeševati. Eh, torej tudi te eh, mehanizme je treba čim bolj izmenjavati med seboj. Pa še nekaj na eh, evropski ravni, poročilo priporoča to, da se bolj seznanimo z vsemi mehanizmi delovanja, predvsem je treba bolj podariti evropsko razsežnost, tako da bodo učenci imeli boljši dostop do spretnosti in pa veščin v današnji družbi, ki je vedno bolj medsebojno povezana, vedno bolj aktivna. Pa še nekaj. Razredi in institucije predstavljajo različne prostore, skupaj moramo vse povezovati in zato moramo pospeševati uh, Eh, državljanske vrednote ter pa učenje v šolah ter pa vseh drugih institucijah. Formalno in neformalno izobraževanje igrata pomembno vlogo pri teh veščinah in pa pri pripravi na čim bolj aktivno evropsko državljanstvo. Poročilo zato podarja to, da je treba prepoznavati takšne spretnosti tudi v formalnem izobraževanju in treba je stkati bolj tesne povezave med neformalnim in formalnim izobraževanjem. Pa še nekaj. Uh, države članice, torej spodbujam k temu, da priznavajo mehanizme in pa vlogo, ki jih igrajo socialni partnerji, tako da se eh, zmanjša ta vrzel med državljani in pa Evropsko unijo. To so glavne ideje v tem poročilu. Tukaj izpostavljam predvsem to, da moramo okrepiti evropsko razsežnost v izobraževanju treba je tudi sprejeti morbitne ukrepe v tej smeri. Hvala lepa za, pozor, za vašo pozornost in se uh, veselim vaših pripomb ter pa predlogov sprememb ter pa dodatnega sodelovanja. Eh, grazie, kolega eh, Dragiči, anche per complimenti per un... Hvala lepa, gospod Dragiči. Čestitke za to zelo poglobljeno besedilo. Sedaj pa pričevalci v senci. In potem še drugi kolegi. Pročevalci senci, um, še kdo drug? Imamo okoli 15 minut za to, torej lahko še kdo drug, če želite. Kdo še že besedo? Starban je nov. Še kdo? V redu, bomo imeli kar nekaj časa. Mali nov kot prvo. Thank you, yes. Malino. Ne zaostajamo ravno veliko. Uh, ampak bom poskušal biti kar sedaj kratek. Na najprej pomeni, kako sem se tega lotil kot vrčevalec v senci. Nimam vedno takšnih lepih priložnosti, ampak tokrat pa sem um, se lahko pogovoril tudi z učitelji v državi, svoje ideje bom prihranil za notranje sprave in pa za predloge sprememb, ampak rad bi predvsem pohvalil te učitele, ki so pripravili veliko pomembnih, koristnih predlogov. Te lahko sedaj uporabljamo eh, seveda v nacionalnem izobraževanju, pa tudi na evropski ravni bi lahko nekaj storili in upam, da bodo um, te predloge lahko vključili v končno različico. Ta dokument je razdeljen torej na več delov. To torej, je vloga EU, vloga držav in pa prva točka, um, torej evropska razsežnost uh, v izobraževanju. Tukaj smo imeli več predlogov glede vsebine tega, kaj se sploh uči v šolah. Ena ideja, naprimer, morda je to težko vključiti sem v poročilo, ampak ena ideja, naprimer, je to, kar bi lahko menili sploh v nekaterih državah. Učenje zgodovine je pogosto zelo pomembna sestavina kurikuluma v številnih državah. To, kako se uči zgodovina v državah, je pogosto velika ovira. Ali pa tudi po eni strani kakrat ponostavlja ozaveščenost glede evropskih idej, eno ali drugo. Torej, to je problem. Sedaj imamo tukaj v zraku samo neko teoretično idejo, težko je to razložiti sedaj, ampak mislim, da je prav, da omenim tole. Uh, treba je premagati ovire pri zgodovini v šolah. Torej, ne smemo ignorirati zgodovine, ne smemo pozabiti, ampak moramo premagati to oviro. Seveda, kako to storiti, kako premagati te zgodovinske razlike, to je različno od države do države, odvisno od države, ampak mislim pa, da je za nekatere države sama formulacija tega čisto zadosti. Potem pa naprej vloga EU. Tukaj smo imeli veliko predlogov. Učitelji, ki učijo o EU šolah in so torej del Eh, te vzgoje, so zelo motivirani, ampak pogosto se počutijo, morda ne zanemarjeni, ampak pogosto se počutijo, kot da nimajo prave organiziranosti na ravni Evropske unije. Sploh, če naprimer želijo biti v stiku z novimi trendi ali pa če želijo pridobiti novo znanje. Tukaj se spomnim nekega stavka, pravijo, preveč informacij je slabo, ravno tako slabo kot premalo informacij potem lahko vsak reče, ja, tam je ogromno teh spletnih povezav, ogromno dobrih praks in tako dalje. Ja, pravijo, že, ampak nijo pa nekega avtoritativnega pristopa, ko bi neka agencija rekla, ja, to pa to je pa najboljša praksa. Po drugi strani se lahko reče tudi to, ja, v bistvu ne mogoče pokazati dobre prakse, kajti to je odvisno od države države, to je pač izobraževanje. Ampak vendar je potrebujemo večji fokus, večjo centralizacijo, nekakšno nadzor, nadzor kakovosti. Učitelji. Uh, uh, ki se ukvarjajo s tem, potrebujo ta bolj um, centraliziran pristop. Sveda lahko se pogovarjamo o tem, kako to storiti, seveda želijo tudi nekaj posebnega, naprimer akademijo za učitelje na evropski ravni. Ta ideja se je sedaj pojavila. Nekateri vedo, da je tudi Evropski parlament tukaj podal določene pobude. Seveda lahko imeli akademijo za učitelje Evropskem parlamentu ali kaj takšnega. Ampak tudi, če pozabimo na to, da ne Evropski parlament um, poskrbi za to. Na vsak način mislim, da je prav, da um, razmišljamo o nečem takem. Tako, da bodo učitelji vedeli, na koga se obrniti. Pa še nekaj najbolj pomembno. Veliko je bilo govora o tem, kako pripravljati učitelje na vse to in potem se je pojavilo vprašanje. Učenje o EU šolah. Uh, to počnejo učitelji, iz kje oni prihajajo. No, seveda iz univerz prihajajo. Torej, sicer um, je tukaj govora o EU v šolah, ampak kaj pa univerze, kaj pa univerze, ki potem v bistvu pripravljajo učitelje, izbražujejo učitelje, ki bodo potem učili naprej. To je nujno. Moramo se osredotočiti na to. In morda je treba zahtevati tudi to, da naj imajo države članice vsaj po eno agencijo, ki lahko naprimer zagotavlja certifikate, morda ne diploma, ampak certifikate za to. Uh, ali pa nekakšne tečaje za tiste, ki bi želeli učiti o EU šolah. Pa um, te možnosti niso imeli, kaj ti um, uh, ne vem, kje lahko sploh to učiš, morda v evropskih študijah, v znanosti, ampak kaj pa naprimer kdo drug, nekdo je zadal se dober v biologiji ali pa zgodovini in želi učiti o EU v šolah. Iz dobrih razlogov. Tem učiteljem moramo dati možnost, da to počnejo. Ravno univerza v državah članicah mora zagotoviti to možnost. No, to je vse z moje strani. Uh, pa še nekaj. Uh, to sicer ni del poročila, ampak vendar je to pomembno. Kaj pa naprimer učenje eh, e um, v šolah v državah, ki se pogajajo za pristop k Evropski uniji? Zakaj ne sedaj čakamo na to? Torej, ko bodo šele prišli v Evropsko unijo, ne se pogovarjajo o tem. Potem bodo morda poznajo ugotovili, da nekaj ni res ali imajo previsoka pričakovanja. Ne, to ni prav. Mislim, da. Sedaj um, bi bilo zelo dobro, če se začne učiti o EU šolah že sedaj. Torej, sedaj se nekatere države morda približujejo članstvu, um, naprimer Zahodni Balkan. Mislim, da je prav, da um, začnemo razmišljati o tem. Sicer ne ustrajamo o tem, ampak um, mislim, da je zanimivo o tem razmisliti. Naprimer, kot rečeno, uh, učenje Eh, izobraževanje učiteljev, ki bodo pozneje učili eh, v visokošolskem izobraževanju, to je zelo bistveno. In mislim, da če se začnemo pohvaliti o tem, bo stvar precej bolj konkretna. Hvala. Najlepša hvala. Prosim vse, da ste kratki, kaj ti. Potem bo sledila predstavitev študije. Eh, kolegica Švedrova. E, predsedkinje, e, ja bodo uh, stru... Hvala lepa, gospa predsedovača. Sem rada, da še mogu navazati na pana. Hvala, bom poskušal biti kar se da kratka. No, ne se ne vežem na gospoda Malinova. Nekove pripombe so bile zelo konstruktivne in zelo pomembne. Torej, kako se je o EU učil v šolah, to je gotovo zelo pomeno področje, kajti povratne informacije iz šol so bile to, da se o tem ne uči zadosti. Možnosti so, ampak stvar je v tem, da imajo šole druge obveznosti, druge naloge in ni zadosti časa za to. Kar pomeni, da moramo ustvariti bolj prijetno ozračje za to. Tako lahko zagotovimo, da um, se bo ustrezno izobraževalo o teh zadevah. In to je tisto, kar je tudi povedal gospod Malenov. Če ugotovimo, kako to storiti, bi bil to zelo dober prispevek uh, tudi strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Torej poročevalcu za vse, kar ste izpostavili. Če dodamo še ta konkreten predlog kot sedaj, mislim, da bi lahko še obogatili to poročilo. No, edina kritična pripomba um, pa se nanaša na točko 8. Tukaj gre za demokratično upravljanje in pa širšo uporabo demokratičnega upravljanja v šolah. demokracija in pa profesionalnost eh, morata biti zelo tesno povezana koncepta. Morda bilo bolje, da govorimo o udeležbi študentov in učiteljev, ne pa o njihovem um, neposrednem vključevanju v upravljanju v šolah. A kje se napravlja Maura? No. Sedaj pa Maura. Grazie, presidenta, esta es eh, la última ocasión en que tengo el placer de dirigirme a todos ustedes. Hvala lepa zadnjič bom govoril tukaj kot član tega odbora, kaj ti 25. odhajam in bom sodeloval na volitvah v Španiji. Trenutno je Španija v težavnih časih, ampak mislim, da nas vendarle čaka še kar veliko priložnosti. Hvala lepa predsednici odbora in vsem drugim za sodelovanje. Torej, hvala lepa vsem kolegom, pa tudi vsem asistentom in vsem drugim. Hvala lepa vsem svetovalcem. Hvala vsem za to upravno delo tukaj v zadnjem letu in pol. Naše delo tukaj je zelo pomembno, zelo pozitivno in mislim, da moramo delati tako še naprej tudi sam se bom trudil za to. Sveda eh, v nacionalnih španskih institucijah, kjer bo to mogoče. Ta parlament eh, mislim, da odlično sodeluje z drugimi in to moramo izkoristiti po vseh državah članicah Evropske unije. Prav tako ne povem tudi to, da eh, bi z veseljem nekaj povedal o tej temi, torej učenje o EU šolah. To me je vedno zelo zanimalo, tudi politično gledano. To je tudi prioriteta naše stranke v Španiji in mislim, da je odlično, da se o tem pogovarjamo tudi tukaj. No, nažalost, nimamo pred seboj zakonodajnega besedila, ki bi opredeljeval to evropsko državljanstvo. To smo večkrat poskušali doseči, nismo bili uspešni. Sedaj je v bistvu Evropa projekt držav članic, ne pa projekt državljanov. In gotovo je res, da če želimo solidarnost, se moramo sretočiti na Evropsko unijo državljanov. To velja za ljudi moje generacije, pa tudi vse druge. nekateri so se pozno pridružili evropskem projektu, ampak tukaj bi rad omenil predvsem mlade. Mladi so vedno bolj glasni, pogosto so na političnem prizorišču, tudi v Španiji na primer. V prihodnosti zato potrebujemo federalno Evropo, bolj federalno kot pa sedaj. Ko izprašujemo oziroma se učimo o EU, o konfliktih, o zgodovini, kako EU deluje. Vse to je zelo pomembno in o tem moramo učiti tudi v šolah. Potem naprej kritični dialog, naprimer, je tudi zelo pomemben koncept, tako odvračamo ljudi od euroskepticizma. V tem poročilu piše takole, države članice so vključile učenje v EU v šolske programe in pa v programe izobraževanja in usposabljanja. No ja, ampak v Španiji pa to ni res. Zato podpiram ta odstavek, kjer piše, um, spodbujamo države članice, da uh, ponovno pregledajo te nacionalne programe izobraževanja in jih uh, spremenijo, da se na ta način zagotovi, da bodo šolski programi v skladu z EU vidikom. Uh, To moramo početi posod, torej v osnovnih šolah, pa tudi na univerzah in tudi v centrih za poklicno izobraževanje. Kako to storiti? Prosim, če zaključite. Ja, zaključujem, se pravčujem, predsednica. Torej, če vsi skupaj na evropski ravni delujemo, mislim, da bomo uspešni. Tudi nacionalni ravni lahko marsikaj storimo. No, v Španiji smo vedno pri teh točkah izgubili, ampak vendarle je treba o tem govoriti. V teh razpravah smo se pogosto bolj sredočili na ideologijo v zadju, ampak sedaj vidimo, kakšni so problemi glede konkurenčnosti, kako je s trgom dela, kakšne so evropske vrednote in pa um, izzivi. Mislim, da se moramo sredočiti predvsem na to. Reče, da vero molto Najlepša hvala. Eh, res moram povedati, da nam je izjemno žal, da bomo izgubili tako dragocenega eh, kolega, ki je eh, zmeraj prispeval k viziji našega odbora. Še prav posebej mislim na vaše zanimanje za odnos med kulturo in pa zunanimi zadevami in to je tudi v osrčju naših prizadevanj. Želim vam veliko sreče pri vašem delu v prihodnosti. upam, da bo vaša politična karijera polna uspehov in upamo, da bomo eh, dobili eh, nekoga, eh, ki bo ravno tako dobro delal kot vi. Mislim, da to pravim v imenu celotnega odbora. Sedaj pa kolega Huntis. Sem pravilno izgovorila vaše ime, izvolite. Prepomozite to logo επειδή είναι η πρώτη φορά που... Voilà. No, kot novičan se prvič oglašam, torej nekateri prihajajo, nekateri odhajajo. No, sem pa sicer že pet let eh, poslanec, ampak sem bil prej v drugih odborih. Torej bil sem, na primer, um, v odboru za zunanje zadeve in podobno. Predtem sem bil tudi nacionalni poslanec in pa eh, zunanji minister v prvi levičarski vladi, takrat sem se ukvarjal z evropskimi zadevami, potem so se stvari spremenile, prišel sem tukaj v Evropski parlament in sedaj sem tukaj v vašem odboru. Sem pa, kot rečeno, poročeval so senci v zvezi s to temo, ta tema je zelo zanimiva. No, želel sem to povedati, tako da veste, um, zakaj me to tako zelo zanimiv. Seveda vsi želimo obravnavati to vprašanje, kajti to je zelo, zelo pomembna tematika za nas vse. Kot prvo. Torej kot prvo. To poročilo kaže, da imamo težave na evropski ravni pri tej temi kako se evropski državljani počutijo v EU, kako sodelujo v evropskem projektu in tako dalje. Kolegice in kolege, to je zanimivo vprašanje, ampak predlogi mislim pa, da niso najbolj relevantni in s tem predlogi ne bomo rešili te težave. Stvar je v tem, da evropski državljani sploh niso več vključeni v demokratični postopek. To je bilo zelo jasno um, na zadnjih volitvah. V moji državi, naprimer, 50 um, odstotkov ljudi sploh ni prišlo na volišča. Kaj je problem, ali se ljudje sploh ne zavedajo tega, kaj se dogaja v Evropski uniji, gre za ignoranco ali pa so morda razočarani na tem, kar se dogaja. Naprimer, ali so razočarani zaradi teh politik, um, ki definirajo njihov vsak dan. Se ne gre toliko za to, da so razočarani nad uh, politiko, ampak rečejo, ja, gledajte, jaz grem na um, volišče, glasujem, a potem um, nekaj rečemo, v praksi pa se stvar odvija čisto drugače. Torej, oni rečejo, ja, vredo, jaz sem naredil to, ampak eh, moje delovanje je čisto nekoristno. Kaj pa lahko misli, da je tukaj storimo za to? Sam sem predložil nekaj predlogov sprememb eh, v zvezi s uh, tem predlogom. Kot prvo, kaj pomeni izobraževanje? Pomeni znanje, naprimer o geografiji, zgodovini in pa drugih. Uh, Eh, stvarih, naprimer vse, kar opredeljuje Evropsko unijo. Glede, um, učenje mora biti čim bolj celostno in moramo ga ustrezno posredovati. Treba je pokazati, kakšne so vrednote Evropske unije. Naprimer, koliko ljudi sploh ve, iz kje prihaja Evropa. Po grški mitologiji je bila Evropa uh, eh, finčanska princeska, to je sedaj v bistvu Libanon. In sedaj, ok, smo redu pri bolj aktualnih vprašanjih, torej pri Libanonu. Torej, vidite, gledajte, to je vse povezano, naprimer, kako se sedaj um, ukvarjati z begunci in tako dalje. Skratka, moramo dobro poznati zgodovino in geografijo in šele potem lahko posredujemo svoje sporočila čim bolj ustrezno in potem lahko tudi pokažemo, to in to so pa vrednote Evropske unije. In to in to moramo storiti, potem kot drugo. Uh, izobraževanje eh, državljanov. Vprašanje, gledajte, kdo sploh pozna prave evropske institucije, institucije EU? Večina um, državljanov v bistvu ne ve veliko, da se blumo evro območju, o evroskupini. Torej, koliko ljudi vedo o vsem tem um, in kaj um, ti ljudje počnejo. No, ampak ne bi pretirano široko razpravljal o tem. Kaj moramo storiti? Kot prvo, dobro informiranje, dobro znanje o zgodovini, geografiji, vrednotah, načelih EU in potem kot drugo. Prav je treba predstaviti podobo Evropske unije, kajti če ne, bodo ljudje izgubljeni, ne bodo vedeli, kaj početi in um, ne bodo imeli pravih informacij in potem gotovo ne bodo želeli ravno z velikim nadušenjem sodelovati v EU zadevah. Toliko z moje strani sem predložil predloge sprememb, gospa predsednica, in upam, da bomo imeli dobro poročilo. Benvenuto, kolega. E, okay. Lepša hvala, da prodošli, e, kolega. Vem, e, da nadomeščate kolega, ki smo ga izjemno cenili in ki eh, je zelo cenjen v vaši državi, govorim o kolegu Glezusu. Upam, da boste tudi vi prispevali eh, k delu eh, tega odbora. Še dva kolega ste se javila k besedi. Prosim, da se omejite na dve minuti. Kolega Zver in Diakon. Hvala za besedo, gospod predsednica. Rad bi čestito Damjenu Trgičju, da se je lotil te izjemno pomembne teme o kateri smo posredno govorili že večkrat skoraj na vsaki seji odbora. Eh, jaz večkrat pravim evropa je tudi sui generis entiteta v kulturnem smislu ni samo skupek različnih kultur in prav je da to dimenzijo okrepimo eh, zlasti v edukaciji. predvsem pri zgodovini se mi zdi da eh, bi lahko naredili največ da se poudari evropska dimenzija res je da smo v času osamosvojitvenih eh, gibanj pred petindvajset leti ko je nastalo veliko novih držav imeli opravka z nacionalizacijo zgodovin to pomeni da so se kurikuli osredotočali zlasti v nacionalne zgodovine pa je danes eh, situacija že po mojem bistveno drugačna eh, globalizacija pa tudi e-, evropeizacija sta prinesla svoje. Eh, bistvu gre za eh, dvosmerni proces ne gre zgolj za prenos znanja izobraževanja zgodovine predmetov ampak gre tudi za eh, vzgojni kjer se poskuša prenesti tudi jedro evropskih vrednot. evropska unija je skupnost vrednot in posredno bi morali skozi kurikule in pa učbenike ki nastajajo na podlagi kurikula to tudi jasno posredovati še posebej v enaindvajset stoletju se mi zdi da bo ta kulturna dimenzija izjemno pomembna torej obramba vrednot evropske unije. Eh, skozi šolski sistem formalni šolski sistem je uvedena ali pa eh, obstaja evropska dimenzija to se vidi že pri sami bolonjski reformi vendar je bolonjska reforma pretirano v nekem smislu tehnični eh, projekt bolj forma skozi katero se seveda vnašajo različne vsebine ja, vendar moramo pa biti tukaj dokaj oprezni že iz tega besedila je jasno da ne upamo iti predaleč to je zelo občutljiva tema ja, ja, šolstvo je vendarle v eh, pristojnosti nacionalnih držav eh, in moramo eh, korak po koraku širiti evropsko dimenzijo tudi tako kot je bilo prej rečeno preko eh, učenja učiteljev več projektov plačanih projektov s strani evropske unije več učiteljev bomo usposobili in to se bo kasneje poznalo tudi pri spremembah kurikulov in pa pri pripravi učbenikov. Najlepša hvala. Sedaj pa uh, kolega Diakono in še dva kolega sta se prijavila k besedi. Ampak težava je v tem, da moramo obravnavati še dve poročili pred predstavitvijo študije. Torej vas prosim, da ste zares kratki, kaj ti sicer nam ne bo uspelo. Um, ehm, Dobro, da me je. Ja. Robe, to te boli. Hvala. Torej, tukaj imamo veliko težav, um, socialnih, gospodarskih, političnih težav. In mislim, da je glavna rešitev za vse to dobro izobraževanje. Na takšen način lahko razrešimo vse težave pred nami. Iz preteklosti, sedanjosti ali pa prihodnosti. Ta tema je zelo pomembna. Uh, eh, gospod Dragičev, želim veliko uspeha in mu bomo se skozi pomagali, kolikor bo tole mogoče. Evropski državljani vedo, da je vsak narod v bistvu mešanica več dejavnikov. Imamo izkušnjamo zgodovino več držav skupaj. Nič ne obstaja čisto avtonomno, samostojno, vse je del širše slike. Naprimer, v Evropi smo imeli ogromno vojn, um, drž, države, meje so se spreminjale in zato je sedaj Evropa rezultat vsega tega, vseh teh sprememb. Torej, kot rečeno, nič ni neodvisno od nečesa drugega. Potem pogledajte, naprimer to, kar govori gospod Faraš o Evropski uniji. On v bistvu um, meša nekatere stvari med seboj in tega um, ne smemo pozabiti. Moramo to spremeniti in na takšen način bomo bolje vedeli, iz kje prehajamo, vsi bomo bolje vedeli, da smo evropejci in zakaj smo. E, libačka, molto brevemente, poj mi. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa eh, čisto na kratko naslednja kolegica. S mojim popšetnikem, s panem Diakonom, že. Hvala. Se strinjam um, z gospodom Diakonom. Najboljša rešitev za to je dobro izobraževanje. No, ampak tudi najboljše zdravilo ne bo učinkovalo, če ga ne bomo ustrezno izvali. Res eh, čestitam gospodu Drgičiju za ta osnutek poročila ampak na vsak način ne moremo usilevati eh, novih modelov znanja. Treba je najprej pogledati obstoječe programe, obstoječe eh, stvari, ki se učijo v šolah. Treba naprimer tudi pogledati ozaveščanje državljanov. Ne želimo samo nekega novega delca, treba je ugotoviti, kaj že sedaj potrebujemo po obstoječih strukturah, kot so dejali še nekateri drugi treba je poskrbeti za to, da bomo ustrezno izobrazili učitele, ki bodo potem naprej učili. Kajti oni bodo morali posredovati to vsebino potem naprej v šolah. Kolega Takola. Hvala, predsednica. Tudi sam podpiram to poročilo. Imam pa nekaj komentarjev. Mislim, da lahko govorim finsko. Ozma ne, ne moram tega svojiti finsko, bom zato govoril angliško. Kot prvo, ko govorimo o izobraževanju in pa učenju, treba vedno vedeti, da imajo tukaj države članice to pristojnost. Torej, mi imamo samo odprto metodo koordinacije. Evropska komisija lahko koordinira vse to. Ampak pristojnost pa je na plečih držav članic. Potem identiteta. Eh, težko je to opredeljevati. Zelo težko. Ampak na vsak način pa je prav, da govorimo o evropskih vrednotah, kajti moramo vedno vedeti, um, Evropa to so um, skupne vrednote, demokracija, um, vladavina prava, temeljne pravice in tako dalje. To moramo vedno znova izpostavljati in imeti pred očmi. Potem pa skupna zgodovina. No, tudi to je kar velik izziv za nas, kajti Različno si predstavljamo zgodovino po različnih koncih Evrope. V prejšnjem mandatu sem bil pračevalec za državljane v Evropi, torej za evropsko državljanstvo in ugotovil sem, da si stvari zelo drugače predstavljamo. Imamo različna mnenja o naši zgodovini. Ampak vseeno, najpomembnejše je to, da moramo spodbujati države članice in pa ministre, da nekaj počnejo na tem področju na področju izobraževanja ter pa učenja. Kajti to je v njihovi nacionalni pristojnosti. Kot rečeno, podpiram to poročilo, kajti to je bistveno. Treba je nekoliko bolj uh, pritisniti na države članice, da se bolj ukvarja s tem področjem. Hvala. Grazie, con questo abbiamo chiuso la. Najlepša hvala. Zatem smo zaključili z to razpravo. Moram povedati le, da gre za izjemno pomembno temo. In eh, mislim, da je to uh, ključno mnenje oziroma poročilo, ki ga lahko še izboljšamo s predlogi sprememb. Eh, kateri je rok za vložitev predlogov sprememb? 19. november. 19. november, se upravičujem. In naj vas spomnim tudi, da bomo leta 2016 imeli tudi otvoritev eh, Evropske eh, hiše zgodovine oziroma hiše Evropske zgodovine. Tukaj bo šlo za predstavitev Evropske zgodovine na enotnem eh, mestu. Podarek bo dan solidarnosti, demokraciji in mislim, da sta to dve pomembni dimenziji evropske kulture. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo kar na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer gre za naslednje poročilo kolega Maragala, ki ga vabim, da predstavi svoje poročilo na temo eh, Erasmus Plus in drugi instrumenti za spodbujanje mobilnosti eh, ter eh, za poklicno izobraževanje in nadaljne izobraževanje. Poleg tega pa bomo govorili tudi o vseživljenskem učenju. Rok za vložitev predlogov sprememb je 24. november in V skladu z eh, členom 54 eh, je pridruženi odbor eh, EMPL, ki bo podal svoje mnenje 11. januarja. Gospod Maragal. Vamos a ver. Si hay que empezar desde alguna idea general, la próxima. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pričel bi se splošno mislijo za nekaj splošnimi pripombami, potem pa moramo spregovoriti o odnosu med izobraževanjem in poklicem. S tem se moramo danes ukvarjati, ampak tega do sedaj nismo dovolj počeli in pravzaprav nismo bili dovolj učinkoviti. Ampak okvarjati eh, se moramo sa problemi v poklicnem izobraževanju. Ampak eh, nismo se še lotili razlogov, zato in nič nismo še storili, zato da bi izboljšali odnos med dvimi področji. Kaj je to sta pravzaprav eh, dve plati iste medalje? Imamo visoko brezposobnost in pa velike razlike v posameznih regijah Evropske unije brezposobnost mladih eh, znaša ponekod, ponekod nič, ponekod 40 odstotkov. Potem pa so tu še številni, ki opustijo šolanje. Probleme pa imamo tudi znotraj izobraževalnega sistema. Poklicno izobraževanje in usposabljanje je nekaj, kar je zelo različno po državah članicah. Poskrbeti moramo za to, da bomo dejavni na obeh področjih. Evropsko poklicno izobraževanje se sooča s problemi in za te probleme nismo dovolj usposobljeni. Imamo zelo jasne in razumljive težave, ki izhajajo iz zgodovine kajti imamo različne izobraževalne sisteme v posamečnih državah članicah in ni nam še uspelo izdelati sistema priznavanj in pa uh, sistema potrjevanj. In tretjič, lahko zabeležimo tudi nekaj pozitivnega. V Evropi smo lahko začeli spodbujati mobilnost in uh, ti instrumenti se uporabljajo globalno. globalno. Imamo Erasmus, Erasmus, Erasmus, imamo Leonardo in tu smo sedaj zbrali različne instrumente. Zlasti smo se osredotočali na mobilnost, zato da bi spodbudili spretnosti in eh, to vpliva tudi na sposobnost zaposlitve. Četrtič. Učenci iz poklicnih šol imajo velike težave pri mobilnosti. Zato obstajajo namreč ovire. Pričeti moramo prej, kar se tiče starosti. Kajti obstajajo socialne, kulturne, jezikovne ovire, pa tudi pravne ovire za uh, vajeništvo, naprimer. Tu pa so še drugi objektivni problemi, ki jih moramo upoštevati. Tukaj uh, zabeležimo tudi operativni primankljaj. Imamo mnogo manj poklicnih šol, ki so tudi zelo razpršene. Tudi gospodarski sistem vpliva na poklicne šole in seveda ne moremo enega sistema posplošiti na vsakršne okoliščine. Zato uh, želimo v tem poročilu dodati uh, elemente za vsa ta področja želimo izboljšati položaj za naše šolarje, želimo jih bolje pripraviti na mobilnost, želimo ukrepiti eh, eh, njihovo znanje jezikov in želimo se osredotočati tudi na usposabljanje učiteljev. Poskrbeti moramo za to, da bomo imeli evropski okvir za priznavanje in potrjevanje in spodbujati moramo mobilnost. morali bi imeti tudi eh, posrednike, ki bi vzpostavljali stike. Naš predlog eh, je namenjen Evropski komisiji. Upamo, da bo Evropska komisija vzela na znanje naše sporočilo. Upam, da bomo imeli Evropski okvir za poklicne šole in da si bo Evropa zastavila ambicioznejše cilje glede mobilnosti pri poklicnem izobraževanju. Seveda pa moramo zato izkoristiti sredstva iz Erasmus. Te cilje moramo doseči. Potem pa potrebujemo še koordinacijo med Evropsko komisijo, med različnimi programi, naprimer med eh, Erasmusom in pa med Evropskim socialnim skladom. Dovolite še minuto. Želimo pokazati, da moramo eh, zato nameniti več eh, finančnih sredstev. Treba se je ukvarjati, eh, pogovarjati s podjetji, s sindikati, s predstavniki šolstva in ustvariti moramo omrežje, ki bo omogočalo mobilnost. Potrebujemo evropsko politiko, ki bo presegala programe. Tukaj se borimo proti eh, opuščanju šolanja. Poročilo smo že predelali, dobro smo sodelovali s poročevalci v Senci in tudi s kolegi iz odbora Impel. Na koncu smo lahko dosegli dogovor in uh, tako smo mnenje oblikovali koherentno. Seveda lahko besedilo še kritiziramo in konkretiziramo, ampak mislim, da je pred nami dobra podlaga za poročilo. Zahvaljujem se Evropski komisiji. kajti predstavniki komisije so nam predstavili tudi, kakšno je realno stanje. In zato se jim zahvaljujem in upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Sedaj pa se veselim vaših prispevkov. Mislim, da lahko iz tega poročila izhajajo konkretni elementi, tako da jih bo lahko Evropska komisija konkretno uresničila ta pobuda sopada z dvema pilotnima projektoma, ki ju financira Evropska unija. In upam, da bomo lahko ta dva projekta tudi spremljali. Prepričan sem, da bomo lahko tako tudi na terenu uresničili in preverili naše mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Maragal. To je poročilo, od katerega veliko pričakujemo, še prav posebej ker nam daje priložnost, da izrazimo jasno mnenje o vseživljenskem izobraževanju, pa tudi o poklicnem izobraževanju in o enakopravnem dostopu do programa Erasmus. Iz eh, te teme izhaja tudi tema priznavanja eh, programov eh, Erasmus. Eh, namreč eh, zadeve je precej, oziroma situacija je precej zmedena in eh, mislim, da bo potrebno poskrbeti za večjo jasnost. Pomembno je tudi sodelovanje z odborom EMPL. Osredotočiti se moramo na vse življensko učenje. Za besedo ste zaprosili Marjan Šantje, Libačka. No, najprej poročevalci v senci, potem pa drugi zver, ste vi poročevalci v senci, ne? Kamerever, zver in morgano. Tako, torej, najprej poročevalci v senci. In tu je še eno. Si, moram še ti. Moram še ti. Najlepša hvala. Gospa predsednica. Zelo vesela sem, Eh, potem, ko sem slišala vaš uvod, eh, ki je izpostavil pomembne točke tega poročila, seveda je ključnega pomena, da pripravimo zares eh, dobro poročilo, kajti gre za izjemno pomembno temo. Prva točka, na katero sem se želela osredotočiti nasplošno, je Erasmus. Erasmus Plus pomeni mobilnost v poklicnem izobraževanju. To pomeni, da tukaj ne gre zgolj za Erasmus, ampak da gre za Erasmus Plus, ki program Erasmus presega. Ne gre za to, da iščemo eh, zgolj tiste, eh, ki so ravno kar zaključili študij, ampak tudi vse tiste, ki se nahajajo izvan tega okvira gre eh, za eh, skupino mladih, ki niso imeli dovolj priložnosti v izobraževalnem sistemu in na to ne smemo pozabiti. In gospod eh, Maragal, tukaj bi rada spregovorila o naslednji točki. Veliko je pomembnih tem v vašem poročilu. Sama bi se rada osredotočila na tri točke, ki se mi zdijo ključnega pomena. Prva točka je, da Mobilnost eh, pomeni, eh, da zagotovimo eh, kompenzacijo neenakopravnosti. Potrebno je zagotoviti enakopravnost v izobraževanju. To je točka, ki sem jo spostavila že na samem začetku. Tukaj gre za povezavo med akademskim življenjem, ki se bolj osredotoča na kolektivnost in ne toliko na individualnost, In zaradi tega je potrebno tudi poklicno izobraževanje. Potem se moramo boriti proti geografski neenakopravnosti, proti družbeni neenakopravnosti, kajti v okviru programa Erasmus smo že videli, da se pojavlja velika družbena neenakopravnost, eh, ko gre za dostop do mobilnosti. Potem pa je tukaj še eh, neenakopravnost med eh, mestnimi in pa podeželskimi območji. Možnosti za mobilnost niso enake. Zato moramo naše poročilo osredotočiti eh, na eh, ta popravek, na to izravnavo neenakopravnosti. Druga točka, na katero bi se rada osredotočila, je točka, ki jo je eh, izpostavil še gospod eh, Maragal. Gre za instrumente mobilnosti. Imamo namreč eh, instrumente. Instrumenti mobilnosti so nam na voljo. Kaj je torej potrebno storiti? Potrebno je storiti, da bodo ti instrumenti jasno zastavljeni, da bodo lahko razumljivi in pa dostopni. Poleg tega pa jih je potrebno jasno povezati enega z drugim. Erasmus Plus mora biti seveda povezan z Evropskim eh, socialnim skladom in Evropski socialni sklad mora poskrbeti eh, za uh, mobilnost uh, in uh, za uh, dosego poklicnih kvalifikacij. Torej gre za vračanje v izobraževalni sistem in za zaposlovanje. Prosim, če zaključite, pravi predsednica. Tretja točka, se upravičujem, gospa predsednica, je vrzel, ki se nahaja v tem poročilu, kar zadeva temo prostovoljstva. E, in to je točka, ki jo je potrebno zagotovo e, izboljšati, kajti e, prostovoljstvo je zadeva, ki se nanaša na veliko mladih. In 80 odstotkov mladih prostovoljcev, ki sodelujejo v evropskih programih, prihaja iz podeželskih območij. In to je točka, ki je izjemno zanimiva. E, no, in v zaključek naj povem e, še naslednje. Pomembno je povezati tri temeljne e, ideje. Integracija, individualno izobraževanje in pa zaposljivost. Torej, to so ta tri področja, ki jih je potrebno povezati. Eh, in to so tri področja, katerim se je potrebno posvetiti, zato da bi imeli zares konstruktivno in pa učinkovito poročilo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Zelo zanimiv je bil vaš prispevek, ampak prosim vas, da ste krajši, kajti eh, nimamo dovolj časa. Največ tri minute. Kolegica Libačka, potem kolegica Kamerevert in potem Organa. Hvala lepa. Res nimamo veliko časa, zato bom kratka. Najprej bi rekla, da je to dobro poročilo. To poročilo pravilno opredeli probleme. Onesla pa bom okrog 12 predlogov sprememb. In o njih se bom osredotočala na neenakosti. Kajti, res obstajajo socialne, družbene neenakosti, ampak ne samo te, to je dejal že govornik pred menoj. Mislim, da potrebujemo celovit pristop. Poleg kompetenc bi morali spodbujati tudi osebni razvoj. Agencije pri Erasmus plus, plus eh, bi morale biti v državah članicah eh, bolj eh, dejavne in ne smemo pozabiti mladih. In prav tu moramo upoštevati mobilnost. Torej, mladi bi morali biti v središču, ko bomo imeli naprimer konferenco o Erasmusu v, v okviru Erasmusa Plus bi morala biti možnost, da nekdo zaključi študij in da opravi tudi vajeništva. To je ta dualni sistem, torej praktične vaje, ki se povežejo s teorijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Erasmus Plus eh, za mlade podjetnike že obstaja, ampak mogoče ni dovolj dobro eh, poznan. Eh, sedaj pa kolegica Kamerever. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi kolegu Maragalu za njegovo dobro poročilo. Ampak pripombe, ki smo jih pravkar slišali, bi morali nujno vključiti v poročilo. Sama pa bom nekoliko bolj praktična. Pred dvemi, tremi tedni smo imeli uh, veliko konferenco socialdemokratov in povabili smo vse tiste, ki naj bi delali s tem programom. Uh, torej, ki se ukvarjajo s programom Erasmus. In um, slišali smo zelo praktične stvari, ki smo jih želeli posredovati in morda bi morali tudi v poročilu upoštevati te praktične stvari, ko, uh, bomo, uh, ko bo komisija uh, pregledala ta program. Tukaj v odboru smo slišali pobudo, da bi morali blagovno znamko eh, močneje uporabljati, kajti ne gre samo za študente. Erasmus vedno znova povezujemo s študenti in zato nam je bilo zelo pomembno eh, omeniti tudi to. Ampak to se premalo uporablja, tako da v državah eh, članicah nastaja vtis, da drugih programov več ni. Programe bi morali biti bolj prožni. Eh, imamo naprimer smernice za ta program eh, oziroma navodila za uporabo za ta program, ki so dolga 300 strani. Eh, potem prošnje za program znašajo 40 strani. Vse skupaj bi moralo biti bolj preprosto. Občutek imam, da je vse skupaj postalo še bolj zapleteno, kot je bilo to v preteklosti. In to preprečuje majhnim organizacijam in majhnim projektom, da bi oddali prošnje. Isto velja za um, uh, vsote, za velike projekte. Kajti sedaj spodbujamo bolj velike projekte in ne toliko majhnih projektov. Mislim pa, da ne bi smo smeli podpriti toliko projektov. Mislim, da bi morali tukaj nekoliko spremeniti smer. Slišali smo številne pobude, tudi kar se tiče uh, kvote zavrnenih projektov. Uh, Eh, potem smo slišali tudi to, da denar prispe pozno. Tukaj gre tole za celo vrsto praktičnih zadev, ki se jih moramo lotiti. Potem pa so tu še globalni eh, problemi. Erasmus plus je zgodba o uspehu in vsi moramo poskrbeti za to, da eh, bomo to zgodbo o uspehu lahko pripovedovali še naprej in da bo ta zgodba o uspehu privela do tega, da bo do res um, številnejši mladi in starejši postali mobilni v Evropi in da bomo poskrbeli za njihovo boljše izobraževanje. To je odličen instrument, ampak moramo še nekoliko delati na tem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prosim, da se držite časa za govor. Kolega Zver in potem Morgan. Hvala. Jaz sem vedno kratek. Eh, čestitam poročevalcu za zelo dobro <laughs> pripravljen osnutek. Eh, Erasmus Plus in, in Vet in Leonardo. Uh, Eh, res je eh, erasmus je zgodba o uspehu je pa vprašanje ali nismo naredili male zmede z vsemi preoblikovanji v prejšnjem mandatu to bodo morale analize pokazati. Eh, jasno je da prinaša mobilnost na področju poklicnega izobraževanja same dobre stvari od boljših kompetenc za dijake do boljše večje evropske kulture pripadnosti evropske unije posledično to pomeni večjo konkurenčnost teh ljudi in tudi večjo zaposljivost skratka eh, sami plusi. vendar je problem ker države članice eh, ne sodelujejo dobro v tem projektu ko smo včasih mu rekli kopenhagenski projekt na področju izobraževanja eh, mnoge niti ne implementirajo evropskega kvalifikacijskega okvira potem Eh, priznavanja v obliki kreditnih sistemov na področju izobraževanja tako imenovanega ecveta in tako naprej. torej države članice bi se morale veliko bolj vključiti v to kar jim evropska unija že sedaj ponuja na pladnju in eh, na področju izobraževanja je to kar veliko. Najlepša hvala in še eh, zadnji kolega, prosim, da ste kratki, je kolega Morgano. Hvala lepa, hvala lepa eh, kolego eh, Maragalo, pa tudi kolegom. Sam bi rad dodal nekaj kratkih razmišljanj. Najprej pobuda. Zagotovo moramo razlikovati med aktualnostjo posameznih elementov potrebno eh, je eh, poskrbeti za zagotovitev priložnosti. Pogosto govorimo o tem, da je potrebno izboljšati mobilnost za mlade in tako naprej. Ampak eh, ali bomo znali izbrati najboljše prakse in bomo predlagali pilotne projekte, ali pa bomo zgolj opisovali trenutno situacijo. Eh, to je pomembno tudi pri priznavanju eh, rezultatov, pri priznavanju točk. Eh, gre za vzajemno priznavanje, ko gre za mobilnost. In to je zelo pomemben vidik. Poleg tega pa mislim, da bi se morali osredotočiti na poenostavitev nespremljivo je, da je uporaba instrumentov tako zelo zapletena in vse skupaj je odvisno od nas. Eh, zato mislim, da lahko tukaj naredimo pomemben korak naprej kot Evropski parlament. Ustrajati moramo pri poenostavitvi. Druga točka. Eh, mislim, eh, da bi morali bolje uporabiti sredstva za zagotovitev eh, boljših priložnosti. Veliko se govori tudi o zaposljivosti in mislim, da je potrebno izvesti anketo, anketo o ponudbi delovnih mest, kajti če delovnih mest ni, zaposljivost ne pomaga prav veliko. Zato je potrebno več pozornosti posvetiti tej temi. Eh, kajti eh, prezgodnje zaključitev eh, študija povzroča velike težave v trenutnem sistemu. Najlepša hvala, kolega Morgano. Mene pa zanima, ali želi spregovoriti tudi Evropska komisija. Zahvaljujem se jim za prisotnost na seji odbora. Izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Eh, rada bi vam povedala, da smo eh, slišali sporočilo kolega Maragala, prizadevali si bomo za bolj ambiciozne cilje na področju poklicnega izobraževanja. Še prav posebej bi se rada odzvala na določene specifične točke. Imamo projekt mobilnosti Erasmus Plus. Plus, ki dobro deluje, ki je zgodba o uspehu, lahko pa ga seveda še izboljšamo. Eh, potrebno je eh, poskrbeti, da bo ta program dostopen eh, tudi trenutno zapostavljenim skupinam, kajti govora je bilo o neenakosti. Poleg tega moramo bolje pripraviti učence na mobilnost. Tukaj gre predvsem za ustrezno pridobitev jezikovnega znanja poleg tega pa je potrebno govoriti eh, tudi o vlogi posrednikov. Eh, ti posredniki morajo imeti pomembnejšo vlogo. Tukaj govorimo o gospodarskih zbornicah, o občinah, eh, pa tudi drugi bi nam lahko pomagali, da postanemo še bolj koristni za mlade, ki se želijo izobraževati, poklicno izobraževati. Seveda pa ne smemo po nepotrebnem zapletati zadev potem eh, pa k besedici poenostavitev, ki jo je izpostavila predvsem kolegica Kamerever. Eh, tudi eh, mi se s tem ukvarjamo, naša generalna direktorica je o tem spregovorila že pri predstavitvi pred nekaj tedni in seveda smo pripravljeni sodelovati z vašim odborom, da izboljšamo vse tiste točke, ki jih lahko izboljšamo. Najlepša hvala, sedaj pa poročevalec, ali želite odgovoriti, ampak čisto na kratko. Hvala lepa. Ja, mislim, da si vsi prizadevamo za isto. Poznamo instrumente in poznamo uspehe, poznamo pa tudi probleme in pa težave. In uh, s temi problemi se moramo sedaj ukvarjati in položaj izboljšati. Mislim, kako ne rečem, da uh, imamo številne pozitivne izkušnje da pa stvari ne moramo posplošiti, to je problem. Ne gre za to, da bi iznajdli številne nove stvari, kajti imamo že vse elemente, ampak ničesar se nismo naučili iz preteklosti. Eh, Nasplošno se nismo iz težav v preteklosti ničesar naučili. Zelo smo počasni pri, izvaja, pri tem, ko izvajamo, eh, prenašamo izkušnje v prakso. In odgovorne so vlade. Tukaj gre za deljeno odgovornost. Svet, komisija, parlament. Komisija ima tukaj zelo jasno odgovornost, ampak kot sem dejal, odgovornost imajo tudi države članice. Komisija lahko da pobudo in ne more storiti več, če potem države članice niso sposobne spremeniti svojih sistemov in uh, vključiti inštrumentov in še ne želijo ničesar poenostaviti. Torej, mislim, da smo na pravi poti. Dovolite še nekaj komentarjev. Omenili ste prostovoljno delo. Ja, to je zanimivo, to bi lahko dodali, s tem nimam nobenih problemov. To je zelo pomembno na evropski ravni ampak rad bi se osredotočal na odgovornost. Odgovornost inštitucij. Sedaj se ne moremo skriti. Sedaj moramo te programe tudi izkoristiti. Ampak a, tudi a, gospodarstvo mora prevzeti svojo odgovornost, tudi izobraževalni sistem mora prevzeti svojo odgovornost. A, In vse to je treba potem prevesti v konkretne rezultate in sicer za zaposlovanje in pa zato, da bi preprečili eh, prečasno opuščanje šolanja, kot je povedal gospod Maraga, kot smo že slišali prej. Eh, omejiti moramo tudi neenakosti, tudi to ste omenili. Pred 14 dnevi smo imeli delavnico eh, za izmenjevanje izkušenj med številnimi regijami. Slišali smo predstavnike Baden-Württemberga in eh, ti so povedali, da pri njih znaša brezposobnost mladih nič. Potem pa smo slišali tudi predstavnike iz Katalonije, ki so dejali, da je tam celo 50 odstotkov mladih brezposobnih. Tudi to je Evropa predsedojoča poziva govornika naj um, pride do zaključka. Torej, prihaja tudi do um, uh, slabosti v tem sistemu in temu se moramo posvetiti. Hvala. Najlepša hvala za to pomembno poročilo. Mislim, da smo slišali veliko zanimivih prispevkov. Eh, vprašanji, temeljni vprašanji pa sta dve. Eh, potrebno je vzpostaviti ustrezen sistem. Tukaj se pojavlja nacionalni, eh, regionalni in nadnacionalni problem. Potrebno je poskrbeti za ustrezne povezave, govorim o evropskih eh, mrežah, eh, recimo o evropskih gospodarskih zbornici. Eh, potrebno je poskrbeti za boljšo povezavo med ponudbo in pa povpraševanjem. Kolegica Kamerevert je že prej povedala, da je v uredbi zapisano, da lahko Evropska komisija zahteva znotraj Erasmusa plus uh, ustrezne uh, točke, ki bodo omogočile prepoznavnost, vendar pa ni nikjer zapisano, da bi Evropska komisija morala zahtevati uporabo teh točk, ampak jaz mislim, da bi jih morala, kajti potem bi lahko poskrbeli za večjo jasnost. Potem eh, pa je pomembno tudi neuradno izobraževanje in tudi priznavanje neuradnih eh, poklicnih eh, kvalifikacij. Tukaj je, pomembne, je zelo pomembna tema prostovoljstva. No, na vsak način se mi zdi, da je bila vaša predstavitev odlična. Kolega Maragal, naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 24. november in uh, zahvaljujem se tudi komisiji za sodelovanje. Sedaj pa prehajam. Eh, za 20 minut zaostajamo, tako da bomo morali sedaj pohiteti. Eh, in sedaj prehajam k osnutku mnenja, za katerega sem uh, poročevalka jaz uh, sama. Vem, da morate številni zapustiti dvorano, je uh, četrtek in tako naprej, ampak ob 11. bo predstavljena zelo zanimiva študija. Uh, Zato prosim vse tiste, ki lahko ostanete, da ostanete in da prisluhnete eh, tej pomembni predstavitvi. Eh, no, jaz pa bom predstavila um, mnenje uh, na poročilo, ki ga, pri, ki ga pripravlja odbor za ženske in sicer gre uh, za revščino z vidika uh, spolov uh, in uh, Osredotočila sem se na šest točk eh, in eh, te lahko še razširimo ali pa dopolnimo. Najpomembnejše je, da poudarimo, da imamo uh, zelo, uh, pomemben, uh, zelo pomembno agendo, uh, v kateri je zapisano, da bi morali vsi otroci, tako deklice kot dečki, zaključiti eh, izobraževanje, kajti eh, pomankljiva izobrazba je eden izmed glavnih razlogov za revščino, eh, za revščino otrok, še prav posebej pa deklic eh, zaradi eh, pomankanja eh, priložnosti. Eh, Podatki v posameznih državah eh, so alarmantni, tudi v nekaterih evropskih državah in eh, zaradi eh, tega moramo zagotoviti boljši položaj predvsem za ranljive skupine. Zagotoviti moramo dostop eh, do eh, ustreznih mest v eh, vrcih, zagotoviti moramo brezplačne možnosti in deklice in dečki morajo imeti enaki dostop eh, do eh, nacionalnega izobraževanja. Eh, poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za zmanjšanje stereotipov, ko gre za izbiro kariero. Karijere. Deklice po rezultatih, po dosežkih trenutno presegajo dečke, ampak težave se pojavljajo predvsem v dostopu. Eh, spoli, eh, spol igra pomembno vlogo tudi pri izobraževanju in eh, zaradi tega je potrebno okrepiti predloge za identiteto dečkov in deklic v šolah, poleg tega pa je potrebno oceniti tudi vpliv izobraževalne politike na tem področju. tudi na ravni Evropske unije moramo razmišljati o tem, eh, kako ulagati eh, v prihodnost eh, dečkov in tudi deklic. Izobraževanje je pogosto bolj v rokah mater kot očetov predvsem eh, v revnih eh, državah je zelo pomembna tudi izobraženost eh, mater. To vpliva tudi na položaj otrok in to je element strateškega pomena. Pomembna pa je tudi šibkost družin priseljencev. Eh, posvetiti se je potrebno še posebej eh, renljivim skupinam, eh, kot recimo družinam z invalidnimi otroki in tako naprej. točka, ki eh, nam je še prav posebej eh, pri srcu, pa je zagotovitev eh, standardov kakovosti eh, v državah, eh, ki sprejemajo begunce. Tukaj govorim tako o evropskih eh, državah, kakor tudi o drugih državah. Poleg tega pa je potrebno pozornost eh, posvetiti tudi begunskim eh, taboriščem. Včeraj, eh, so se pojavili zanimivi podatki, eh, šokantni podatki. 400 tisoč begunskih otrok v taboriščih v Turčiji nima dostopa eh, do izobraževanja. O tem se bomo pogovarjali tudi z eh, visoko predstavnico Mogherinjevo. Tukaj gre za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Otroci so v teh begunskih taboriščih pogosto izpostavljeni diskriminaciji. Dobro vemo, da pogosteje eh, prehitro zaključijo eh, študij eh, dečki in ne deklice. Eh, razlike se pojavljajo tudi med uh, posameznimi uh, področji, uh, med uh, naravoslovnimi področji, uh, strokovnimi področji. Na posameznih področjih imajo deklice manj možnosti. Uh, tako to je splošen oris mojega mnenja uh, in uh, Mm, lahko seveda vložite tudi predloge sprememb do 18. novembra do 11. ure. Glasovanje bo 7. decembra v odboru za eh, kulturo, v odboru za ženske pa 18. aprila, torej eh, precej daleč eh, je še to. Eh, nekaj časa imamo, šest minut eh, samo za prispevke. Eh, dva prispevka bomo slišali, kolegica Marjan Šantier in Evans. Euh, Hvala lepa. To je tema, ki nam je zelo pri srcu in na tem področju že nekaj let delamo. Rada bi se osredotočila na tri točke v okviru te prve razprave. Prva točka je eh, problem eh, orientacije. Namreč v našem poročilu mora biti zelo jasno izražena evropska želja, da presežemo stereotipe eh, v izobraževanju, stereotipe med deklicami in dečki. Eh, tukaj eh, pa gre tudi za premostitev stereotipov eh, pri izbiri poklica. Imeli smo uh, zelo dobre pobude, uh, recimo uh, pobudo, ta panoga je tudi za njo. Uh, potem uh, pa je pomembno tudi, eh, da eh, okrepimo prisotnost eh, žensk recimo v gradbeništvu. Kaj ti tudi ta panoga se je krepko spremenila. Druga točka, ki jo moramo tudi razjasniti, pa je, in o tem govorite v členu šest vašega mnenja, pa so kvalifikacije pogosteje so brez ustreznih poklicnih kvalifikacij dečki in ne deklice. In tukaj se morda ne strinjam z vami. To eh, ni vezano na sam eh, položaj, eh, ampak gre za obnašanje, za karakter. Eh, fantje, ki se dolgočasijo v eh, šoli, eh, se običajno neustrezno obnašajo in jih pošljajo iz razreda. Medtem, ko se deklice zaprejo vase in so pridne in tiho. In to je tudi problem, ki ga je potrebno upoštevati. Kaj ti? Učitelji se ne obnašajo enako do uh, fantov, ki se znajdejo v težavah uh, in do deklic. Uh, torej, mislim, da je to tudi zelo zanimiva perspektiva. Tretja točka, ki ste jo izpostavili, Vi ste to točko na kratko omenili, eh, sama bi se še vanjo poglobila. Gre za eh, družine z samo enim staršem. Tukaj gre za pomemben socialni problem. Družine eh, z zgolj enim staršem. se znajdejo v veliko večjih težavah, kadar eh, se pojavi poleg tega še eh, dolgotrajna bolezen eh, skrbnika oziroma starša ali pa kaj podobnega. V izobraževanju eh, potem možnosti niso več enake in uh, revščina uh, seveda predstavlja še večji problem, kajti potem je neenakopravnost še toliko večja. Mislim, da bo potrebno poskrbeti za popravke tudi na tem področju. Hvala lepa, gospa predsednica, in oprostite, če sem bila predolga. Hvala lepa, to je bilo zelo zanimivo in uh, zagotovo sem pripravljena sprejeti vaše predloge. Sedaj pa. Kolegica Evans, ja, tam ste. In potem uh, diakonu. Um, hvala lepa za poročila. Mislim, da so to zelo zanimive točke. Kolegi ste podali zelo zanimive eh, prispevke. Revščina in socialna izključenost eh, predstavljata seveda velik problem, zlasti za ženske. In to je trend, ki ga beležimo. Nanašam se na četrto točko, ko je govora o samohranilcih. In eh, večina teh um, enostaševskih družin so takšne, kjer je ženska prisotna. In to je velik um, dejavnik tveganja. Potem uh, je treba upoštevati tudi gospodarsko krizo. krizo. In kot ste sami omenili, deklice se ponavadi bolje odrežejo v šoli, ampak ko se pojavijo na trgu dela, se to ne odraža. In e, ženske imajo potem tam uh, manj prednosti kot moški. Izobraževanje je bistvenega pomena za priložnosti in pa tudi za odnos. Uh, tudi kultura igra tu pomembno vlogo, pa tudi jeziki, kajti dostopnost do izobraževanja je povezana tudi z znanjem jezikom in zato je treba zagotoviti, da mladi niso izključeni. Stvariti moramo nove priložnosti, kot ste dejali. Treba pa je upoštevati tudi odlično delo, ki ga upravljajo nekatere organizacije Evropske unije. Naprimer v Walesu imamo organizacijo, ki pomeni enaka pravila za vse. To financira Evropska unija in pa ta organizacija se ukvarja sa stereotipi in jih poskuša odpravljati, tako da bi vsi mladi imeli enake možnosti strinjam se s tem, da igra izobraževanje v tem poročilu zelo pomembno uh, vlogo, ampak mislim, da bi morali to še razširiti in v zvezi s tem bom onesel nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Evra. Eh. Najlepša hvala. Sedaj pa uh, kolega Diakono in potem bomo videli, če bo še komisija želela besedo. Črpucin teoretik, asistent. Hvala lepa. če bi uh, bolje usposobljali uh, uh, oziroma če bi poskrbeli za to, da bi imeli več uh, žensk uh, med asistenti in pa med tolmači. Uh, In kot je dejala gospa Kosta, deklice se dosti krat bolje odraža, odrižajo, oziroma so pametnejše kot dečki. Sedaj pa resno. Mislim, da je revščina vedno drama. Ampak, ko govorimo o revščini otrok, je to še nekaj hujšega, to je res tragedija storiti bi morali vse za to, da bi to odpravili in to bi bilo zelo plemenito. Hvala. Hvala lepa. Evropska komisija, eh, želite tudi vi podati prispevek? Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Zabeležili smo si zelo um, eh, pomembne um, predloge. Dovolite, da omenim eno stvar, ko gre za uh, eh, zgodno skrbstvo za otroka in pa uh, izobraževanje v prvih letih. Eh, za komisijo je to zelo pomembno področje, zato da bi uh, reševali revščino tako za otroke kot za starše. In to ima velik uh, vpliv. Um, Dostop do služb je ponavadi velika uvira tudi za delovna mesta. Uh, in um, uh, ta uh, skor, skrbstvo ustanove v zgodnih letih so zelo pomembna za kognitivni razvoj in za kasneje. In potem to tudi odpravlja um, uh, težave tistih družin, ki so v slabšem položaju. Treba je razviti uh, te organizacije. To je treba vključiti v evropski semester, v priprečila za otroke in tudi v, v, v sklade. Tudi to smo si zabeležili. In seveda smo si zabeležili tudi specifične izzive za enostarševske družine. Tudi to nam je zelo pri srcu in spremljamo ta problem in to je tudi tema evropskega semestra. Hvala. Grazie, conto. Najlepša hvala. Seveda računam na vaše sodelovanje. Hvala lepa tudi kolegom, ki so podali te pomembne pobude. Eh, ko bo to mogoče, se bomo s tem ukvarjali skupaj. Zapomnite si, da je rok za uložitev predlogov sprememb 18. Eh, november eh, do 11. ure. Tako, dragi kolegi, sedaj pa prehajamo na zelo zanimivo temo. Um, pozdravljam eh, tudi eh, naše izvedence, eh, ki so ravno kar prispeli. Ajko, ok. Allora, intanto volevo salutare. Torej, še prav posebej bi rada pozdravila delegacijo obiskovalcev, ki je danes z nami. Gre za francosko delegacijo. Eh, gre za eh, ravnatelje eh, in inšpektore, ki jih je povabil kolega Marten. Pozdravljam vas tukaj med nami. Kot sem dejala, bomo govorili o zelo zanimivi temi. In to študijo je naročil odbor za kulturo in mislim, da bo ta študija pomembno prispevala k našemu delu.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 možnosti visokošolskega izobraževanja v Evropski uniji in možnosti internacionalizacije tega izobraževanja. Eh, potrebujemo torej ustrezne eh, temelje in eh, potrebno si je ogledati situacijo v posameznih državah članicah in se pogovoriti o možnih sinergijah Ključnega pomena je tudi mobilnost eh, pri eh, študiju in pri delu, eh, o tem smo danes že razpravljali, potrebujemo pa več podatkov in več argumentov. Zelo mi je bil všeč vaš zanimiv prispevek, mogoče se bomo o njem pogovorili še kasneje. Eh, mi pa bi radi podali priporočila in pa eh, razvili eh, strategije. Ta študija bo torej predstavljena v naslednjih trenutkih, zato pojavljam gospod Fiono Hunter iz Centra za visokošolsko izobraževanje iz Univerze v Milanu in gospod Evo Egrom Polak iz Mednarodnega združenja univerz v Parizu na kratko bosta predstavili eh, povzetek pripravljene študije. Takoj vam dajem besedo, zahvaljujem se vam za vašo navzočnost eh, in eh, seveda računamo tudi na razpravo z kolegi, ki so še ostali v dvorani, ni jih prav veliko, ampak to so zelo kakovostni kolegi. Nekateri kolegi so nažalost že odpotovali, kajti danes je četrtek to je dokument, ki ga bomo zagotovo posredovali vsem kolegom eh, in s to bomo imeli še nadaljne pogovore na to temo. Takoj predajem besedo eh, gospe Hunter eh, in potem gospe Egron Polak. Polak. Okay. Dobro jutro vsem skupaj naša, eh, moja kolegica Eva bo pokomentirala nekatere presojnice, jaz pa bom eh, naredila predstavitev. Jaz sem kolegica. E, da, jaz sem ta kolegica Eva in najprej se bom morala opravičiti, kajti eh, zapustiti vas moram ob 11.40, kajti eh, Um, rezerviran imam let v Malezijo, ki sem ga rezervirala že eh, preden sem dobila to povabilo. Torej, upam, da bom lahko še prisotna eh, za nekaj vprašanj in odgovorov, ampak eh, Fiona bo tista, ki bo v glavnem predstavila študijo. Naj vas najprej spomnim, če študije še niste videli, da smo želeli odgovoriti na ključna vprašanja, ki so naslednja kaj je bistvo internacionalizacije in kaj je naš cilj. S to predstavitvijo bomo skušali povzeti na nekaj prosojnicah dva dela teh vprašanj. Najprej si bomo pogledali, kako eh, se trenutno razume internacionalizacija, kakšna so načela te internacionalizacije v Evropi. Če si pogledate študijo, smo prečili tudi nekaj držav zunaj Evrope, tako da bi si bolje predstavljali, kaj se pravzaprav dogaja znotraj Evrope. V drugem delu predstavitve pa bomo odgovorili na tisti drugi del, kakšen naj bi bil naš cilj, zakaj naj bi si prizadevali, kako naj oblikujemo smer za prihodnje. In to morda tudi pomeni, da tista smer, v kateri gredemo zdaj, eh, morda ni najbolj zaželena za Evropo v prihodnje. Ena ključnih točk, ki je šla iz te raziskave, je, da je internacionalizacija sama nov pojav, tudi nova eh, beseda. Poglejte si svoje jezike, še vedno imate težave z izgovorjavo te besede. Ko govorimo o regijah, državah, institucijah, Eh, ali stanjem znotraj institucij, lahko govorimo, da gre za neko široko polje, kjer ni enotnega modela, ki bi ustrezal vsem. Ne moramo nastravno kar prekopirati modela, kajti eh, model se vse čas spreminja. V kratki zgodovini se je znatno razvil, najn vpliva širok razpon političnih, gospodarskih, ekonomskih eh, oziroma socialnih, kulturnih vplivov. In eh, dejstvo eh, je ta večstranskost, način razmišljanja, ki eh, ga imamo v internacionalizaciji. Potem je tukaj še privatizacija znotraj visokega izobraževanja in internacionalizacijo se zelo pogosto enači z ustvarjanjem prihodka. Če si pogledamo določene države v Evropi, mogoče je Združeno kraljestvo izjema, vidimo, da prihaja do prehoda iz razumevanja inter Eh, nacionalizacije. Torej gre za to, da se gibljamo v smeri več konkurenčnosti. Del te študije preučuje tudi globalni kontekst in pa trende, ki potekajo na svetovni ravni, tako da bi bolje umestili razvoj dogodkov v Evropi v globalno perspektivo. In to je, bil tudi, to je bila tudi vloga. Mm, tega združenja univerz. Želeli smo, smo poročati o globalnih trendih, poleg tega pa tudi o trendih v samih državah. Ravno eh, gospod gospodarsko gonilo je najpomembnejši element. Dejstvo je, da mnoge države zunaj Evrope eh, nimajo tega evropskega modela, kjer gre za več sodelovanja eh, med regijami. Če gremo ven iz Evrope, recimo proti Severni Ameriki, proti Aziji, potem je ravno eh, ekonomska motivacija v spredju. Treba je poševati tudi te globalne trende in tukaj gre tudi za smer razmišljanja. Torej, kam naj gre internacionalizacija z tega mesta, kjer je zdaj? Še en ključni trend je, da internacionalizacija postaja strateško vse bolj pomembna na vseh ravneh, na ravni države, institucij, regij, kadar imamo te regije. Vidimo, da obstaja trend, ki je bolj izčrpen, želimo bolj izčrpne, uh, celovite pristope, uh, Eh, v okviru politik. Potem vidimo, da se razvijajo tudi nacije strategije v smeri internacionalizacije. Eh, bolj razvidno je to v tistih državah, kjer so mednarodne ambicije na višji ravni. Torej, internacionalizacijo je mogoče povedati tudi z nacionalno agendo in bolj kot je eh, država usmerjena v internacionalizacijo, bolj verjetno je, da. Eh, so tudi strategije na področju internacionalizacije povezane z nacionalnimi strategijami. Institucije eh, se vse bolj razvijajo v smeri strategiji za internacionalizacijo. In kaj vidimo v teh strategijah? Želimo več, več dejavnosti, več programov, več mobilnosti, več vsega. Kamorkoli pogledamo, vidimo, eh, da gre pri tej strategiji za rast. Potem pa je tukaj še ena stvar, eh, ki je težka za mnoge države eh, in institucije. Kako se odločiti na podlagi dokazov? V mnogih primerjih namreč ni na voljo ustreznih podatkov za take odločitve. V Evropi pa imamo dovolj koristnih podatkov, večino bolj na nacionalni ravni, lahko pa si pogledamo tudi podatke po državah. Še en jasen trend je regionalizacija. Več in več držav uh, gleda k sosedom, gleda k razvitim regijam, gleda eh, k svojim partnerjem pri internacionalizaciji. Evropa jasno lahko služi kot model, najboljši znani model na svetu za internacionalizacijo, eh, bi rekla, da je naš model. Še nekaj o podatkih in številkah. Jasno je, da imamo podatke o tem, kar je lahko meriti. To je mobilnost. In eh, zaradi tega osredotočimo eh, eh, oziroma zožemo pogled pri internacionalizaciji izključno na mobilnost. So pa tukaj še druge dimenzije, ki so pomembne v samem procesu in nekatere je veliko težje meriti. Dejstvo pa je, da nekatere lahko precej pomembno vplivajo na učeče se in pa na institucije. Če si zgolj pogledamo samo število študentov, to ne zadošča. Pojavljajoča se regionalizacija je tudi pomembna. Eh, to se dogaja v Aziji, v Afriki, v Latinski Ameriki. Pred očmi imajo model Evrope in menijo, da je za nje pomemben, primeren lahko gre za mobilnost, lahko gre za diplome, lahko gre za same prakse ali pa priznavanje. Tukaj ne gre samo za Erasmus kot model, gre za to, kar Evropa širše počne in vse to podpira tudi internacionalizacijo. Jasno je, da se je v Evropi vse skupaj začelo z Erasmusom. Kamorkoli pogledate v Evropi, ta model skupaj z bolonskim procesom ustvarja uh, večje razumevanje in spodbujanje internacionalizacije. Že prej so bili omenjene druge svetovne regije in to je tudi del razloga, eh, zakaj prihaja do te usmeritve, neke vrste mainstreaminga v smeri internacionalizacije. Veliko se govori o internacionalizaciji, ampak če si pogledamo stanje na terenu, eh, politika ni vedno usklajena s prakso. Biti moramo realistični, dosežki po Evropi niso posod enaki, še vedno je precej izzivov znotraj Evrope, nekatere smo danes dopolne že slišali med najpomembnejšimi eh, rezultati pri naši svetovni študiji, ki so se nanašali na izzive, eh, so naslednji. Celo v Evropi, ki je najbolj napredna v smislu internacionalizacije, se pojavlja vprašanje eh, priznavanja obdobja študija in pa kreditnih točk. In to še vedno ostaja eno najpomembnejših tveganj. Druga tveganja oziroma izzivi tudi v Evropi so povezani z dejstvom, da je internacionalizacija na voljo samo tistim, ki si jo lahko privoščijo. Torej, tukaj gre za omejene eh, priložnosti za internacionalizacijo in tudi za mobilnost in eh, to skrbi institucije. Na koncu pa, kot je povedala že Fiona, eden od izzivov je, da je internacionalizacija različno vplivala na različne dele Evrope. Vidimo tudi, da prihaja do odtekanja znanja, možganov, kajti učeči se oziroma študenti odhajajo iz svojih držav, odhajajo drugam. Ne gre samo za odtok uh, teh možganov, za beg možganov iz Afrike, temveč tudi mi v Evropi se soočamo z njim. Če si pogledamo, uh, kako ta način razmišljanja, ta dinamika vpliva na evropske države, uh, potem vidimo, eh, kakšne so strategije in te se osredotočajo na tri ključna področja. Predvsej se poudarja kratkoročen ali pa dolgoročen eh, gospodarski dobiček oziroma gospodarska pridobitev. Gledamo, kakšne so ključne povezave študentov z državami. Eh, iščejo se talenti, eh, gre za umeščanje na mednarodni ravni, gre za prepoznavnost, za profile, eh, poznamo vtise vsega tega. Seveda pa je v spredju tudi mobilnost. Evropski model je predvsej povdaril mobilnost, ki je ključna sestavina internacionalizacije. Kako pa naj bi se vse skupaj razvijalo prihodnje? Po našem mnenju potrebujemo bolj celovit pristop k internacionalizaciji. No, koherenten je mogoče še boljša eh, beseda. Tako da bo eh, internacionalizacija na institucionalni ravni smiselna glede na eh, svoj namen, tako da ne bo ena velikost primerna za vse. Mislim, da se moramo sredotočiti Eh, tudi kam drugam, ne samo na mobilnost. Mobilnost je sicer krasna stvar, to se mora nadaljevati, hkrati pa uh, se želimo pri internacionalizaciji osredotočiti tudi na kurikulume, torej na učne načrte, videti moramo, kakšno dodano vrednost dobimo, um, kako so ljudje bolje usposobljeni za delovanje in razumevanje v globalnem okviru. Gre za to, kakšne značilnosti lahko razvije internacionalizacija. Pogledati se je treba programe, učne načrte, na to se mora osredotočiti akademska razprava, torej na same učne načrte. Ena od stvari, ki jo moramo znova povdariti in to širše perspektive, ne zgolj z evropske eh, perspektive, je naslednja. Pri naših programih smo si zdali cilj 20 odstotkov torej 80 odstotkov eh, študentov je takih, ki eh, nikamor ne odpotujejo eh, med študijem. Globalno gledano, 152 milijonov študentov imamo in samo 3 odstotki odpotujejo nekam. Če ne upoštevamo poleg tega tudi samih programov in pa raziskav, potem se bo internacionalizacija dotaknila samo te majhne elite. Prvsej pomembno je, da internacionalizacijo bolj povežemo eh, z njeno samo misijo, z njenim namenom. Eh, služiti mora ciljem visokošolskega izobraževanja. Torej ne moremo obravnavati ločeno. Tukaj so ključni izzivi, eh, ki so vse bolj mednarodni po svoji naravi. Tako da menimo, da so ravno programi ključnega pomena. Zavedam se omejitve s časom, tako da gremo hitro še na zadnji del predstavitve. Eva bo pokomentirala vse skupaj na koncu. Študija eh, vam predstavi, eh, kako lahko po našem mnenju dosežemo te cilje. Ključni del predstavitve študije je, da preučimo tudi eh, najbolj splošne sprejete definicije pojma internacionalizacija. Gre za vprašanje, kako lahko ponovno osredotočimo namen internacionalizacije znotraj te opredelitve pojma. To je dobro izhodišče. Trenutna opredelitev, čeprav jih imamo več, torej tista opredelitev, ki se eh, najbolj pogosto uporablja, je proces integracije eh, medkulturne, globalne dimenzije, eh, tako da tudi uh, uspešno dosegamo rezultate eh, po srednješolskem izobraževanju. Torej gre za definicijo, ki smo jo uspešno uporabljali v zadnjih 10-15 letih. Hkrati se s tem odpira tudi priložnost, da sami razvijemo razlago internacionalizacije in eh, jo s tem tudi prilagodimo svojim potrebam. Če se ponovno osredotočimo na to definicijo, lahko vidimo nekaj, kar je v okrepljenem tisku. Gre za namenski proces integriranja mednarodne, medkulturne, globalne uh, funkcije uh, za namen, da se zagotavlja ustrezno uh, izobraževanje po uh, srednjih šolah. Zakaj pa? Zato, da se izboljša kakovost uh, raziskav in izobraževanja za vse študente, za vse zaposlene in da smiselno prispevamo tudi k družbi. Torej gre za namerni proces. Želimo povdariti, da mora se skupaj postati smiselno za vaš namen. Tukaj gre za razmislek, za odločitev, za izbire, na koncu pa ukrepanje. Ne gre za to, da samo govorimo o tem, ampak da stvari, stvari dejansko sprovedemo. Ko govorimo, da je visokošolsko izobraževanje za vse, je treba povečati ozaveščenost, eh, da eh, to področje ne bo postalo preveč elitistično, da bo bolj vključevalno. Gre za eh, široko komponento, ki je zelo dragocena in to mora biti sestavni del med internacionaliziranih študijskih programov za vse. Treba povedati, povečati akademsko vključenost v internacionalizacijo. Treba je tudi podpreti uh, vodstvene delac, delavce. Internacionalizacija je sredstvo za povečanje kakovosti, ne cilj sam po sebi. Treba je prispevati k družbenem razvoju. Sveda ta ekonomski model ne bo kar, kar izginil, ampak to ne pomeni, uh, da je to edini cilj. Torej, pri internacionalizaciji se ne osredotočamo samo na ekonomski vidik. Evi, predajam zadnjo besedo. Hvala lepa. Opredelitev pojma internacionalizacija, ki je bil uporabljen, glede katerega se precej strinjamo, eh, je neke vrste neutralni proces, tako se je vse skupaj umestilo, ampak dejstvo je, da eh, to ni tako neutralno, kajti tukaj so nekatera gonila, ki so zunaj akademske in institucionalne sfere. Treba je zagotoviti, da se dosega splošni cilj. Ta pa ni zgolj ekonomski, ampak predvsem akademski in znanstven. In eh, v tem smislu je veliko bolj koristno in smiselno, da uporabimo definicijo, ki jo je mogoče oceniti tudi z vidika vpliva, ki ga ima internacionalizacija na kakovost in pa na uh, obravnavanje lokalnih in svetovnih vprašanj. Evropa ima po mojem mnenju veliko priložnost, pa tudi velika odgovornost, kajti tukaj gre za model in zato je zelo pomembno, da so evropske politike, torej politike komisije in drugih organov, take, da odražajo razmislek v smeri, da je visokošolstvo javno dobro, Evropa uspešno uh, predstavlja svoje modele, lahko pa se uči tudi od drugih. Tukaj gre za dvosmerno cesto. Ampak mislim, da je naše poročilo zelo jasno glede teh vprašanj. Jo, Ringraču, da bi. Najlepša hvala, zares eh, se eh, zahvaljujem za ta dober povzetek. gre za uh, zelo bogato raziskavo, kajti uh, lahko ste posredovali eh, osrednje sporočilo, ki predstavlja dejansko spremembo pogleda na internacionalizacijo višješolskega izobraževanja. Mislim, da je zelo zanimivo, da v tem eh, trenutku, ko smo pričeli z številnimi programi internacionalizacije in eh, da po eh, bolonskem procesu upoštevamo tudi vašo študijo, ki je bila izvedena v 17 državah, ne le v evropskih, ampak tudi v izven evropskih državah. Zaradi tega bomo imeli tudi širši pogled na celotno zadevo. Zastaviti si moramo vprašanje, kako eh, zagotoviti eh, bolj internacionalen značaj programov, ki so že na voljo. Po drugi strani pa je eh, potrebno pričeti tudi z dialogom z univerzami, kajti pomembne niso le izkušnje v tujini, ampak je pomembno obogatiti eh, tudi eh, učni načrt. Potreba, potrebno je povečati gospodarske eh, možnosti eh, in eh, ulagati v eh, posameznike. Zagotoviti je potrebno enakost, ne le eh, kakovost obstoječih sistemov. To se mi zdi zelo, zelo zanimivo in uh, mislim, da gre tukaj za uh, nekoliko drugačno razpravo, kot jo imamo običajno uh, tukaj tudi v uh, parlamentu. Kot veste, uh, smo se močno borili za podvojitev sredstev za Erasmus in eh, na ta način eh, želimo tudi odpraviti neenakost. Najlepša hvala za to zelo zanimivo eh, perspektivo. Mislim, da je nekaj kolegov prosilo za besedo. Um, vendar pa bi se rada najprej zahvalila tudi skupini obiskovalcev, ki, je, ki se nam je pridružila. Gre za deset obiskovalcev iz Združenja Univerz zelenih eh, in eh, ne vem, kje so kolegi, zadaj. Švedski študent je tam. Dobrodošli torej. Lepo, da ste se nam pridružili. Sedaj pa bom dala besedo kolegom, ki so za njo prosili najprej kolegici Šojdrovi in potem kolego Venti in tudi kolego Morganu. Izvolite, podpredsednica Šojdrova. Je, htjela bih podjekovati za uvedenji eh, této. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se obema govornicama, da ste predstavili študijo. Žal je nisem uh, uspela podrobno preučiti do zdaj. Ampak Bojim se, da v smislu uporabe eh, te študije za naše namene, zlasti za razprave o Erasmusu plus oziroma uporabe za koordinacije visokega šolstva na evropski ravni, potrebujemo boljše spremljanje tega, kar se dogaja na ravni Evropske unije. Ta študija, ki je bolj selektivna, je dejansko možna, ampak če želimo odgovorno oceniti stanje, potrebujemo bolj splošno študijo. Zanima me, kaj mislite o tem pristopu. Obe ste omenili tveganje bega možganov, do katerega prihaja. Beg možganov ponavadi prizadane predvsem nove države članice Evropske unije. Uh, študente zanima študij na prestižnih, znanih univerzah. Ampak mislim, da se stanje izboljšuje. Potrdila bi, da strukturni programi Evropske unije, na podlagi katerih gradimo znanstvene univerze, recimo tudi v Češki republiki, so pomembni. Čeprav obstajajo težave z ohranjenjem možganov doma, taki raziskovalni znanstveni centri spodbujajo nadaljne nacionalno sodelovanje, postajajo centri odlični, odličnosti eh, na svojih področjih. In na ta način eh, lahko izpolnjujejo eh, neke zamisli internacionalizacije, ki je prej niso mogli. Mislim, da lahko uporaba strukturnih skladov pomaga. To je zdaj drugo vprašanje. Take centri v drugih državah, recimo v Ukrajini, pa se bojijo bega možganov. Zato bi vprašala naslednje. Kako naj bi se soočili z begom možganov ob kratnem upoštevanju internacionalizacije? Kakšne instrumente imamo na voljo, razen finančnih? Seveda potrebujemo visoko sposobljene učitelje, ki so dobro plačani, da tako pritegnemo tuje študente. Ampak tukaj gre predvsem za finančno vprašanje gre za to, da se eh, zagotovi dovolj financ univerzam, zlasti v podeželskih eh, področjih ali kot druge. Ali imamo še kakšne instrumente na voljo? Venta. Najlepša hvala. Kolega Venta. Državnika Šela Sojdrova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Šojdrova je povedala predvsej stvari, ki sem jih želel meniti tudi sam. Hvala lepa za predstavitev. Vem, da se vam nekoliko mudi. Ampak imam vprašanje. Govorili ste o begu možganov. Ali imate kakšne številke, kakšne podatke, eh, da bi si lažje predstavljali, koliko ljudi odhaja, kajti želimo eh, si jih obdržati v Evropi? Videli smo gradivo, ki ste ga uporabili, gre za zelo, zelo obširno eh, gradivo. Na začetku vsega smo imeli Erasmus in mislim, da si moramo prizadevati vse skupaj bolj razviti Obdelati moramo tudi definicije, kar ste povedali zelo zanimivo, zlasti, ko govorimo o visokošolskem izobraževanju. Če si pogledamo nove države članice, tudi ko govorimo o lasni, je bistveno, da visokošolske institucije sodelujejo tudi na regionalni ravni. Treba zagotoviti bolj splošen dostop eh, do teh programov. Ali imate kakšne posebne številke, podatke, kajti tukaj gre za pomembne izzive za mnoge ljudi kaj se zgodi, ko pridete na konec svojega izobraževalnega procesa, dobite diplomo. Seveda morate biti sposobni narediti kaj tudi na regionalni ravni, ne samo na svetovni. Rada bi dala besedo še kolegu Morganu. Naj vas opozorim, da ste si lahko prebrali to študijo polno podatkov in uh, zato bi bilo uh, zelo uh, zanimivo, če bi se najprej uh, poglobili v uh, raziskavo tudi uh, mi poslanci, uh, kaj ti obstajajo uh, razlike uh, na določenih uh, področjih. Dragi kolegi, zagotavljam vam, da se boste morali zelo poglobiti v to študijo kajti številno vprašanje, ki jih eh, zastavljamo, so že vključena v študijo. Kolega Morgano, hvala lepa. Hvala lepa eh, za to predstavitev. Seveda še nismo prebrali besedila in uh, sedaj imamo razpravo, ampak kljub temu. Uh, mislim, eh, da je dobro, da imamo to razpravo. Potrebno je izvesti komparativno eh, študijo eh, tega, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Vi primerjate mednarodni razvoj z situacijo v tem trenutku v posameznih državah članicah. Torej, to je pomemben vidik. Eh, mislim, da je to tudi vprašanje ključnega pomena. V tem trenutku zastopate zelo jasno stališče, vsaj po mojem mnenju, da je eh, potrebno institucionalizirati internacionalizacijo. Torej ne gre zgolj za vprašanje mobilnosti. Potrebno je eh, spoštovati, da je to cilj, ki zahteva določen institucionalni ukvir. Eh, zato pa bo najprej eh, potrebno preseči dimenzijo, na katero se danes predvsem osredotočamo gre eh, za eh, dimenzijo zaposlovanja, tukaj gre zgolj za gospodarski vidik, seveda je to zelo zapletena tema, ampak v prihodnosti se ne bomo mogli osredotočati zgolj na to. Morali se bomo soočiti z eh, drugimi problemi. Potrebno bo odstraniti nepotrebne ovire, predvsem pri dostopu do trga delovne sile. Izobraževanje je seveda pri tem ključnega pomena. Vi ustrajate pri kakovosti. In eh, to je seveda ključen vidik. Ta vidik pa zahteva tudi razmislek o eh, celotnem akademskem sektorju. Eh, o tem ste govorili predvsem z akademskega vidika, ampak to pomeni, da podpirate pristop eh, posameznih držav eh, do eh, te teme. Zagovarjate tudi avtonomnost univerz. Tako sem vsaj jaz to razumev. Gre za kulturni izziv. Vsi vemo, eh, da obstaja predvsem nasprotovanja pri eh, internacionalizaciji tega področja in veliko ovir bo potrebno premustiti. Dejali ste, da imajo le trije odstotki študentov možnost, eh, da uživajo v dostopu do tovrstnih projektov. Eh, to se mi zdi zaskrbljujoč eh, podatek in mislim, da bo potrebno ta odstotek povečati. Sedaj pa vprašanje, ki se mi zdi, da je pomembno v tem trenutku in sicer gre za bolonski proces. Morate na letalo, ja, dobro, pojdite, pojdite. zares bi bilo zaskrbljujoče, če bi vam onemogočil odhod v Malezijo. Ampak eh, naj nadaljujem. Potrebno je razumeti učne načrte in eh, razmisliti je potrebno o tem, kaj lahko storimo, eh, pri čemer pa vemo, da obstajajo velike razlike, kar zadeva priznavanje diplom. Situacija se od države do države članice razlikuje in to je ena izmed velikih ovir danes potem pa je tukaj eh, še eh, področje znanstvenega raziskovanja. No, ampak s tem bom zaključil, kajti predsednica me prekinja. Pasioneče. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se vam za vašo udeležbo. Takoj vam dajem besedo, tako da lahko odidete. No, torej, deset evropskih držav je bilo obravnavanih in sedem drugih držav, med njimi tudi Malezija. To še samo kot pojasnila being able to answer you fully, but I know Fiona. Ne bo mogla odgovoriti izčrpno, bo pa potem Fiona. Glede vprašanja bega možganov in dejstva, da je kar nekaj institucij, ki postan, postajajo magneti mobilnosti in to v obe smeri. Gre za to, da se oblikuje strokovno znanje in pa odličnost. Kaj lahko storimo še povrh vsega? Gre za to, da je treba ponuditi informacije. Recimo, v češki republiki eh, je nekaj eh, fakultet, ki so znane, a druge pa niso, pa jih je ogromno po državi in tako je posod. Gre za obveščanje v teh institucijah in eh, to je zelo pomembno, da se ohrani njihova privlačnost. Mm, prizadevamo si proti nekemu rangiranju, kajti tako dobimo hierarhijo institucij. s čimer škodimo manj znanim institucijam. Vprašanja avtonomnosti in osredotočenja na učne načrte. To je zelo pomembna stvar. Prisluhnila sem temu, kar sva govorili in eh, dejansko eh, govorimo bolj z institucijami, kot pa z oblikovalci politike mm, na ravni Evropske unije. Ampak sami izhajava iz institucije in to se odraža tudi v poročilu. Glede tega lahko rečem, da je nacionalna politika taka, da prihaja do razhajanja o tem, kam naj bi šla strategi, eh, smer, strategija. Želimo več mobilnosti, več inštitucij, večjo privlačnost za študente, eh, pozicioniranje, ki je gospodarstvo, eh, geopolitično in tako naprej. Potem pa je tukaj še vprašanje, kam bi dejansko želeli iti inštitucije, one pa želijo služiti vsem učečim se in zato imamo tukaj učne načrte. To je naša odgovornost. Tukaj eh, je malce premajhna povezanost. Eh, pri poročilu pa je eh, pristop nekoliko bolj združen. Zdaj pa moram iti. Hvala lepa in srečno pot. Okay. I, I would just like to. Nekaj bi še dodala. Pristop, ki ga predlagamo, je dolgoročen proces in eh, nobenega dvoma ni glede tega. Če resno mislite v zvezi z internacionalizacijo, gre tukaj za proces, ki vodi v spremembo in proces je dolgoročen. Kaj menijo institucije o internacionalizaciji. Internacionalizacija izpostavlja, povečuje institucionalne šibkosti. Ne moremo reči, da bomo vse skupaj eh, ohranili tako, kot je, potem pa dodali še internacionalizacijo. Tako ne gre. Gre za to, da je treba izboljšati kakovost in pa zmogljivosti, da dosežemo institucionalne cilje. Gre za to, da smo realni, da nismo usmerjeni v preteklost. Vsaka institucija, ki jo zanima tak pristop, vsaka nacionalna vlada, ki želi eh, razviti politike v podporo takemu pristopu, lahko izkoristi obilico literature, ki je na voljo. Gre za to, da se povezujete s praktiki, s praktičnimi urodji. Vse to je izvedljivo. Če delamo na učnih načrtih, eh, potem ne bomo imeli toliko različnih modelov mobilnosti. Nekaj, kar je uh, dobra izkušnja na individualni ravni, ni zdržno za institucije. Enako velja tudi za posameznike. Če bomo vidik internacionalizacije vključili v učni načrt, bo mobilnost le en od načinov, kako doseči rezultate, ni pa to edini način. Uh, Ne gre za to, da zdaj zapolnimo neko vrzel, ki je ne more zapolniti sama institucija. Gre tudi za to, da se premaknemo od dolgoročne mobilnosti. Treba je internacionalizirati tudi rezultate učenja. Lahko se osredotočimo na krajše mobilnostna obdobja, recimo mobilnost za en teden. To lahko vpliva na vse skupaj. To je del učnega načrta, študenti so naprej pripravljeni in kasneje se od tega precej naučijo. Moje evropske sanje so take, da globoko verjamem v uspeh evropskega območja na področju visokega šolstva. Gre za tako visoko šolstvo, ki bo dobro služilo uh, Evropi. Postati mora virtualni prostor. Strategija uh, na področju visokega šolstva je lahko uspešna, če se je lotimo virtualno in zlasti učni načrti lahko postanejo vodilni vidik eh, tega učenja. Le tako bomo dobro služili ljudem v Evropi in tudi zunaj Evrope. Gre za ogromen potencial, ne gre samo za sinergije eh, znotraj visokega šolstva, temveč tudi eh, med drugimi sektorji. Per, anche per il suo sogno europeo. <laughs> Najlepša hvala tudi za vaš evropski sen, s katerim se zagotovo strinjamo. To je. Eh en izmed najpomembnejših študij, ki smo jo naročili in zahvaljujemo se vam za današnjo eh, predstavitev. Mislim, da je to eh, tudi podlaga za eh, naše dejavnosti v prihodnosti. Gre za povezavo z različnimi oblikami mobilnosti in pa z različnimi oblikami izobraževanja. Tukaj govorim tudi o univerzah na spletu in tako naprej. Eh, Evropa eh, ima možnost, eh, da vzpostavi vodilno vlogo na številnih področjih, da razvije odličnost. Poleg tega pa je potrebno povezati tudi nacionalne politike, kajti nacionalna politika se pogosto osredotoča zgolj na razvoj mobilnosti ne osredotoča pa se na internacionalizacijo učnega načrta, ne glede na fizično mobilnost kot takšno. In to je nov koncept. In to je tudi predmet razprave. Gre za zelo zanimiv izziv. Zanima me, ali želi še komisija kaj dodati na eh, to zelo pomembno temo. Eh, Hvala lepa, da ste nam dali besedo evropsko visokošolstvo v svetu. To je sporočilo Evropske komisije, ki je bilo izdano pred časom. Tukaj je tudi predstavljen naš način razmišljanja o tem področju. Rezultati študije, ki ste jo predstavili, so popolnoma usklajeni tudi s tem, kar je zapisano v tem sporočilu. Sporočilo je bilo dejansko izdano, ko je bil začet program Erasmus ta eh, program ima zelo močno mednarodno razsežnost. Ampak rečeno je bilo, da ne bi smeli govoriti samo o internacionalizaciji. Treba je pogledati, eh, kaj je bilo postorjenega v zvezi z Erasmusom plus v zadnjih dveh letih. Ljudje imajo dosti krat vtis, da gre pri Erasmusu ali Erasmusu plus samo za mobilnost, ampak ni tako. Erasmus plus je veliko več kot zgolj mobilnost. ko eh, govorimo o mobilnosti, kar je bilo že povedano, eh, menimo, da mobilnost ni namenjena sama sebi, je zgolj instrument za visokošolske inštitucije, mm, da se odprejo mednarodnim vplivom in pa da izboljšajo kakovost svoje ponudbe. V smislu mobilnosti pri Erasmusu Plus ne gre samo za mobilnost študentov, temveč tudi za mobilnost kadrov mogoče to niste tako poudarili, ampak mislim, da je to tudi zajeto v vaši študiji. Če kadri niso motivirani, če uh, eh, za nje mobilnost ne velja, potem uh, ne bodo spodbujeni za ustrezno delo študenti. Okrog 30 tisoč študentov uh, se letos premika po Evropi in zunaj Evrope. Uh, Eh, tako študentov eh, kot tudi kadrov. Želijo biti mobilni zunaj eh, tradicionalnih študijskih destinacij. Seveda smo še vedno zelo navezani na programe znotraj Evropske unije, ampak ljudi zanima tudi programi zunajnje. Kot sem že povedala, kar ste tudi vi omenili, pri, mob, pri, pri internacionalizaciji gre za to, da ne vključimo samo mobilnost, temveč moramo iti širše, potrebujemo neke skupne programe, recimo imamo Erasmus Mundus, Erasmus Plus, eh, potrebujemo strateška partnerstva. Omenili ste tudi, da je kar precej konkurence. To drži. Evropska, Evropa mora biti privlačna študijska destinacija, poleg tega pa tudi primerjava z drugimi, kaj lahko ponudimo, kakšne konkurenca. In eh, znotraj Erasmusa Plus veliko sodelujemo, eh, izboljšujemo zmogljivosti, imamo partnere po svetu v Aziji, v Afriki, v Latinski Ameriki in to razvijamo. Eno ne izključuje drugega, lahko smo si konkurenčni, hkrati lahko sodelujemo. E-equity, to je še en pomemben izraz, eh, ki je zajet tudi v Erasmus. Gre za to, da se izberejo tudi študentje, ki prihajajo iz manj ugodnih eh, socialno-ekonomskih eh, področji oziroma ozadij. Zato tudi spodbujamo kreditno mobilnost. na ta način. Eh, študenti morajo biti mobilni, če želijo pridobiti določeno število kreditnih točk. In potem, ko se vrnejo domov, to lahko uskoristijo pri pridobivanju svoje diplome. Torej, študenti so lahko mobilni v okviru kreditne mobilnosti. Erasmus Plus pa ni edino orodje, ki ga imamo na voljo za izvanje strategij internacionalizacije. Evropska unija in pa komisija imata veliko dialogov na področju politike in tukaj je kar nekaj prednostnih držav v Evropi, recimo Kitajska, Indija, Mehika, Brazilija. Poleg tega imamo pa še regionalne dialoge, politike, recimo z vzhodnimi državami, Zahodnim Balkanom in tako naprej. Eno izmed področji, ki jih pogosto obravnavamo, je priznavanje tako kreditnih točk, kot tudi diplom in tako naprej. Imamo velik razpon instrumentov, ki so nam na voljo. Tako, toliko sem želela povedati. Vse, ki vas zanima, bi vam priporočila to sporočilo, ki je bilo izdano pred dvema letoma. In zdaj, ko slišim rezultate vaše študije, vidim, da se vse skupaj zelo dobro sklada tudi eh, z razvojem dogodkom, ki smo mu priča. Potem pa še alumni. Ti so zelo pomembni uh, dejavniki, vektori za internacionalizacijo. Uh, skušamo vzdrževati mrežo alumnov, tako da eh, menimo, da je to neke vrste diplomacija. Oni so naši najboljši ambasadori. Omenili ste, da je kar veliko eh, nacionalnih strategij za internacionalizacijo, imamo evropsko strategijo za internacionalizacijo, Ne smemo pa pozabiti, da mora biti te strategije tesno povezane z drugimi nacionalnimi strategijami, zlasti strategijami eh, za razvoj na nacionalni ravni in pa strategijami za migracije na nacionalni ravni. Evropska unija in eh, različne države si po najboljših močeh prizadevajo, da bi Evropa postala privlačna destinacija za študij, ampak potem pa študenti ne prejmejo vizumov, kar se vse pogosteje dogaja. In tukaj je neko nasprotje, na katerem moramo delati. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie davvero per queste. Najlepša hvala uh, za uh, ta zelo konstruktivni prispevek. Sedaj pa dajem zadnjo besedo uh, naši izvedenki. Uh, your, your... In <clears throat> seveda vašo strategijo smo vključili uh, v našo študijo. Veliko ste prispevali uh, k temu in posem verjamemo v to strategijo. Sedaj nimam dovolj časa, da bi dovolj povdarila, kako evropskemu uh, modelu zavidajo in koliko krat uh, ga po svetu poskušajo posnemati. Po mojem mnenju je Evropa res lahko srečna kajti eh, konkurenčnost želi, konkurenca želi prevladati. Pa vendarle imamo to protivtež. Da, eh, konkurenca se krepi, ampak sodelovanje je v našem DNK-ju, ko govorimo o internacionalizaciji. In nedvomno imamo eh, naš evropski model in Erasmus bo podal svoj prispevek in tudi drugi programe in to je seveda ključnega pomena in nisem mogla dovolj povdariti, kako pomembno je, da eh, vključujemo tudi zaposlene. Če želimo eh, stopati v smer internacionalizacije učnega načrta, je to akademski projekt. Lahko uvedete politiko, lahko ustvarite strategije, ampak vse to se bo zgodilo samo, če boste vključili tudi akademike in če bodo oni verjeli v ta projekt in zato je treba zagotoviti eh, podporo njim, ne samo akademikom, ampak tudi um, administraciji v visokošolskem izobraževanju. Oni morajo, um, ehm, eh, on, kajti oni veliko prispevajo k izkušnjam študentov. Ne morete učiti v eh, učilnici, če nimate kje živeti ne morete razmišljati o svoji prihodnosti, če vas eh, skrbijo eh, vaše dokumenti glede priseljevanja. Torej, potrebujemo službe, ki bodo podprle internacionalizacijo. To je ključnega pomena za izkušnje študentov. In še enkrat bi rada ustrajala na sledečem. Izobraževanje poteka v učilnicah. Tukaj gre za interakcijo med učiteljem in učencem. Tam prihaja do eh, izobraževanja. Torej, nujno moramo vključiti akademike, sicer eh, ne bomo internacionalizacije nikoli dosegli. Sedaj v Evropi beležimo trend um, učenja in poučevanja kajti konkurenca vodi k temu, da eh, akademiki veliko eh, raziskujajo. In eh, preslabo plačani akademiki pogosto nimajo dovolj časa za to, da bi se posvetili dovolj poučevanju. Verjamem v evropsko strategijo verjamem pa tudi v to, da moramo postati dolgoročno bolj koherentni, da moramo izkoristiti sinergije. Kajti, ko govorimo o partnerstvu in a, mobilizaciji, a, govorimo tudi o digitalnem učenju. Vse to je treba združiti v en proizvod. Ustvarili smo partnerstva zato, da bi ponudili internacionalizirane študije v virtualnem prostoru. Hvala. Molte grazie, veramente. Najlepša hvala. Zares je bilo to zelo zanimivo dopovdne in ta vaš odgovor je ponudil uh, razjasnitev številnih uh, vprašanj. Zahvaljujem se tudi predstavnici komisije. Hvala za pozitivno konkurenčnost evropskih univerz, pa tudi za sodelovanje. To sta dva izjemno pomembna vidika, hkrati pa je to tudi eh, zelo velik eh, izziv eh, in ta izziv bomo obravnavali tudi v prihodnosti. Najlepša hvala, čestitke za vaše delo in hvala lepa za vaše, vašo prisotnost danes tukaj. Se upravičujem, kajti nimamo ravno veliko časa.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 Želela sem vam le povedati, da s tem zaključujemo z eh, našo sejo. Prihodna seja bo 3. decembra. Takrat bomo imeli eh, tudi medparlamentarno konferenco, zato vas pozivam, da ste vsi prisotni. Eh, pozivam tudi vodje delegacij, da zagotovite prisotnost vseh poslanskih skupin, tudi nadomestnih članov, kajti ta seja bo še kako pomembna. Še enkrat najlepša hvala tolmačem za opravljeno delo. Sedaj pa vas prosim, da zapustite dvorano prosim, da zapustite dvorano, kajti pričeli bomo eh, z sejo koordinatorjev. Hvala lepa za vašo navzočnost, hvala lepa tudi obiskovalcem, da ste se odločili naše seje. Cosa? Nadie delle...